Torej, prvo glasovanje. 14. zasedanje pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti. Gre za ustno vprašanje komisiji. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enaka tema, ustno vprašanje svetu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2019. Vsi oddelki. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dva za, proti, vzdržani, sprejet. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, zdaj glasov, glasujemo o, poslo, o postopkem proračunskih postopkov in proračunskih spremembah. Kako naj berem te spremembe? Prebrala bom le zadnji dve številki. Torej, začela bom z 52 in bom brala samo zadnji dve števili. Še, 69 eh, za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet, 76 za, proti, vzdržani, sprejet, 77 za, proti, vzdržani, sprejet, 78 za, proti, vzdržani, sprejet, 79 za, proti, vzdržani, sprejet, 80 za, proti, vzdržani, sprejet, 81 za, proti, vzdržani, sprejet, vzdržani sprejet, 82 za, proti, vzdržani sprejet, 91 za, proti, vzdržani sprejet. 52 za, proti, vzdržani sprejet, 73 za, proti, vzdržani sprejet, 53 za, proti, vzdržani sprejet, 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Sprejet. 55 za proti, vzdržani sprejet, 56 za, proti, vzdržani sprejet, 57 za, proti, vzdržani sprejet, 58 za, proti, vzdržani sprejet, 59 za, proti, vzdržani sprejet, 60 za, proti, vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Šestinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Sedeminosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Oseminosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Devetinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Devetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, bomo preverili. it's closed. It is adopted. Sprejeto. 61 za, proti, zdržani, zavrnjen, 66 za, proti, zdržani, sprejet, 62 za, proti, zdržani, zavrnjen, 63 za, proti, zdržani, bomo preverili, glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. 64 za, proti, zdržani, sprejet. 67 za, proti, zdržani, sprejet. 68 za, proti, zdržani, sprejet. In to je to. Only one file, huh? No? only one file left. It's um, complementing EU. Sedaj pa imamo še dopolnitelj zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združnega kraljestva iz Unije. Glasovali bomo na osnutek, o osnutku stališča v obliki predlogov sprememb. Predlog smo imeli 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjen, ena za, proti, vzdržani, zavrnjen, dva za, proti, vzdržani, zavrnjen, tri za, proti, vzdržani, zavrnjen končno glasovanje v, oblik, eh, v elektronskem načinu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem smo zaključili glasovanje. Hvala lepa vsem. the advisors would like to advise us. Thank you. So our next item. Naslednja točka na dnevnem redu je preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi VU. Torej obravnavamo osnutek poročila, poročevalka pa je gospa Zomer. Izvolite, gospa. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa predsednica. Več kot pet let smo čakali na to, da bi komisija končno povedala, ali bo uh, pripravila oziroma ali meni, da je potrebno revidirati uh, uredbo o osnovni živilski prehrani, ampak očitno komisiji se ni zdelo vredno uh, ravnati. Tudi v živilskem sistemu je obdržala obstoječo uh, uredbo, ki se ji je ne zdi vredno reformirati. Um, Potem smo imeli novembra 2017 okroglo mizo v generalnem sektorju za zdravje Eh, tam so bili koordinatorji Evropskega parlamenta z različnih eh, političnih skupin, eh, nevladne organizacije in tudi drugi deležniki živilskega sektorja. Sedaj pa smo dobili predlog komisije, ki je pred nami na mizi. Zato pa je bila Eh, zaslužna tudi državljanska pobuda za prepoved glifosata. Tako da ta je pravzaprav spodbodla Evropsko komisijo, da bi postala dejavna v tej smeri. Komisija je potem zaradi uspešnosti pobude eh, ugotovila, da je zaupanje državljanov v oceno tveganja pri eh, živilih treba ukrepiti. In potem bilo treba seveda zelo hitro delovati, tako se saj ustvarja otis, torej so zelo hitro uh, Eh, pripravili zakonski predlog brez eh, ustrezne eh, ocene učinka in tudi brez ustrezno dolgega posvetovanja. In zanimivo pri tem je, da je bil predlog komisije potem objavljen tako kmalo po posvetovanju, da je treba izhajati iz tega, da je bil pripravljen že pred posvetovanjem samim oziroma da je bil skoraj do celoti zaključen že pred njim. Takoj obrobo najmenim še to, da sem ena od tistih, ki kritično gledamo na rezultate državljanske pobude za prepoved glifosata. Zdi se mi nenavadno, če izmed milijona podpisa 660 tisoč podpisov prihaja iz ene same države članice. To pomeni, da se je treba vprašati, kako reprezentativna je ta državljanska pobuda za celotno Evropsko unijo, ampak to je le pripomba v brobu. Torej, sama težko razumem, da bi komisija samo zaradi javne razprave o, o, o postopku odobritve enega samega fitofarmacevskega uh, eh, uh, eh, sredstva nova, pripravila nova pravila za vse fitofarmacevske uh, eh, aparate. To zadeva tudi naprimer, različno delovanje uh, Eh, ko prihaja do živilskih kriz v državah članicah. Naprimer, vsi vemo, kakšen je bil eh, škandal s fipronilom. Tudi eh, kritične točke objavnenega poročila glede tretjega poročila o delovanju EFSA, tudi to je zgolj omenjeno ob robu, kajti komisija ni počakala, da bi se ta tretja zunanja ocena EFSE zaključila, preden bi pripravila svoj zakonodajni pot, uh, predlog in vse to pod motom, da mora refit tukaj zadoščati. Mislim, da je bil ta predlog nesrečno izbran in mislim, da je pravzaprav nesramen do vseh, ključno uh, z nami v Evropskem parlamentu. Uh, Sicer eh, mi smo tukaj eh, sklicali posebni odbor zaradi državljanske pobude, ki naj bi pripravil eh, priporočila glede tega, kako ukrepati in ta posvetovanja še tečejo, vendar pa komisija ta demokratični proces ignorira in pravzaprav sedaj sklepa svoje zaključke, ne da bi počakala na sklepe odbora pest. To se mi zdi nesramno. Poleg tega pa moramo vedeti, da smo tudi tik pred evropskimi volitvami. To pomeni, da Evropski parlament skoraj da resnici nima možnosti, da bi se Eh, ustrezno skrbno preučil predlog komisije, kaj šele, da bi pridobil zunanje strokovno mnenje. In če mi eh, predstavniki eh, komisije pravijo, da gospa Somer, vse to vam ni treba, vse to smo mi že vse opravili, potem se sprašujem, ali je to nepoznavanje naših postopkov ali pa je to preprosto aroganca. Mene je to res pretreslo tudi na svetu ministrov so bili a, presenečeni ob objavi predloga komisije, tako kot smo bili mi. In sprašujem se, ali je smiselno oziroma ali je možno pripraviti skupno stališče sveta do novembra, kajti potem imamo za neformalni trialog le še pet. Eh, tednov časa, polovica decembra, potem je božič, potem pa začnemo v drugem tednu januarja nadaljevati, konec januarja pa moramo neformalni trialog že zaključiti, kajti eh, to pomeni, da bi morali najkasneje marca naslednje leto pripraviti poročilo za plenarno zasedanje, kajti pred nami je tudi Brexit in ne vemo, ali, bomo, eh, ali bodo določeni poslanci še upravičeni do glasovanja na plenarnem zasedanju aprila torej obravnava v, prvi, v prvem branju je tisto, kar želi doseči komisija, torej nas potiska v to smer, ampak meni se zdi vse skupaj um, dvomljivo. Morda pa je ta časovnica namensko tako zastavljena. Tudi ta vtis se je pri meni uh, ustavil, ustvaril. Torej, uh, Meni se zdi zelo um, sporno, da se o tem dosjeju uh, pogovarjamo tik pred volitvami. Mislim, da lahko to vpliva tudi na vsebino in mislim, da vsi veste, kaj želim s tem reči. Še nekaj kritičnih točk sem izpostavila. Torej, manjka ocena učinka. Manjkanje to. Uh, tega pri tovrstnem predlogu komisije, ki predvideva talične spremembe, je eh, nerazumljiv. Bilo bi dobro razmisliti vsaj različne možnosti o objavi vloge, kajti to vpliva tudi na konkurenčnost evropskih dram, a, podjetij. To lahko dramatično vpliva na konkurenčnost naših podjetij. To vpliva tudi na proračun EFSA in bi bil, zaradi tega bi bilo treba razmisliti tudi o različnih a, a, fin, modelih financiranja, kajti še zdaleč ni zajamčeno, da bo da Evropski parlament in države članice a, privolile v načrtovano povečanje proračuna EFSA. Ta odločitev Eh, zahteva svoj čas, mi pa smo v predvolilnem času in seveda ne vemo, kakšni bodo rezultati. Eh, tudi v državah članicah se vlade stalno eh, menjajo, po mojem mnenju tudi ne vedno na bolje, tako da vse skupaj ne bo zelo preprosto. To bi morala komisija ehm, tudi upoštevati. Kritiziram pa novo ureditev preglednosti. Res je, da bi bilo treba tukaj pri EFSI marsikaj izboljšati. Agencija doslej že objavlja številne informacije, vendar pa k temu uh, ni obvezana. In, uh, pravzaprav so dolžni spoštovati zgolj uredbo 1049 skozi 2.1. Seveda bi bilo bolje povečati raven um, preglednosti na raven drugih agencij, vendar pa predloge komisije to daleč presegajo, še zlasti kar zadeva čas objave um, uh, vlog in uh, z njimi povezanih študij. In če bi morali te vloge torej objaviti že ob času oddaje vloge, eh, se pojavlja tudi nevarnost piratstva za misli z drugih delov sveta. Naprimer, konkurenti, naprimer, z Kitajske bi lahko na internetu prebrali, kaj se dogaja na področju živil v Evropski uniji, torej lahko bi hitro pogledali, kakšne so inovacije, eh, ki eh, se Eh, ki se razvijajo na ta način, bi lahko eh, sklepali ehm, in eh, pripravljali svoje konkurenčne proizvode. Torej, pri EFSA pa so postopki odobritev precej dolgotrajni. To pomeni, da bi tretja država dokaj hitro lahko konkurirala z kopijo produkta in njenim lansiranjem na mednarodnim trgom. Tako da bi pravzaprav Eh, to se je zgodilo še preden bi eh, evropski proizvod dobil odobritev in seveda bi proizvajalec zaradi tega ehm, izgubil veliko let. Torej, ti vidiki me skrbijo, tudi čas objave eh, študij in vlog. Menimo, da bi ta čas objave morali prilagoditi EHI in EMA. Ehm, seveda, kar zadeva pa objavo znanstvenega stališča agencije, eh, pa se s predlogom komisije strinjam, naj povem, da eh, agencija za zdravila EMA je pravkar najavila, da ne bo nič več objavila, dokler se ne preseli v Amsterdam. To pomeni, da bi pravzaprav EFSA, eh, če bi sledila mojemu predlogu, tudi korak celo pred EMO. Prav tako ni mogoče razumeti, zakaj se zahteva strožje, strožja pravila preglednosti zgolj za oceno tveganja. Tudi komunikacija tveganja in upravljanje tveganja treba zastaviti na bolj pregleden način. Zato pozivam komisijo, in, da se od držav članic zahteva tako oziroma komisija zahteva držav članic, da se objavljajo tudi zapisniki sestankov. Na ta način bi državljanom kaj hitro postalo jasno, da so določene odločitve v državah članicah eh, motivirane politično, ne pa vsebinsko. Torej, meni se zdi zelo pomembno, da se ta preglednost končno ustvari. Pri eh, upravnem svetu FF se pa je treba vključiti ustrezne za predstavnike interesnih skupin. EFSA se ukvarja z različnimi izdelki, z agroživilskimi snovmi, aditivi, genetsko spremenjenimi organizmi in tako dalje. To pomeni, da morajo biti v upravnem svetu vključeni tudi predstavniki teh uh, branž, ne le zgolj en predstavnik industrije, kot je predvideno v predlogu komisije. Ni mogoče, kot predvideva komisija, preprosto, da bi se industrija dogovorila sama, koga bo poslala, da zasede eh, to eno eh, in edino mesto v upravnem mestu, kajti seveda eh, ta različna področja imajo povsem različne interese, torej vsaj eno mesto več za industrijskega predstavnika je potrebno. Kar zadeva posvetovanje z deležniki, tukaj znova strelja komisija daleč preko cilja. Uh, Eh, namreč vsaka država članica naj bi imenovala 12 strokovnjakov in v državah članicah, ki so manjše, bi to pomenilo veliko težavo. Pa ne le v teh. Če bi vsaka država članica morala eh, opraviti svoj razpis in bi se potem morale države članice potem usklajevati, koga bi imenovali, da bi pokrile vsa strokovna področja, bi to vsekakor pomenilo res ogromno upravno breme, ki je seveda povezano tudi z ustreznimi stroški. To vsekakor ne more biti biti v našem interesu. Poleg tega pa se imenovanje strokovnjakov strani držav članic potem um, lahko poveže z nevarnostjo političnega vplivanja, ki se mu želimo ogniti. Torej menim, da imajo države članice vsekakor pravico, da predlagajo strokovnjake, vendar pa jih eh, ne smemo obvezati, da te strokovnjake imenujo. In končna izbira pravzaprav bi morala biti v rokah EFSE. Še nekaj končnih uh, pripomb. Eh, s poročilom sem pripravila 63 predlogov sprememb in uh, rok za predložitev je 3. september, tako da pričakujem, da bo novih predlogov sprememb še več oziroma 11. september. Torej upam, da boste tudi kolegi prispevali k temu poročilu, potem ostala. Um, osnutki poročil eh, ostalih odborov so že pripravljeni in eh, iz njih je mogoče razbrati, da vse politične skupine tukaj ne, gremo, ne grejo v isto smer, ampak kam bi pa prišli, če bi bilo tako, to bi bilo pravzaprav pretresljivo. Zanimivo pa se mi zdi, da poročevalca v odboru Agri in Juri pripravljata enake predloge sprememb, vendar pa ti dve poročili ne vključujeta utemeljitev za te predloge sprememb. Zato je meni zelo težko razbrati, kakšen je namen teh predlogov sprememb. Tako da morda bo dobro stopiti do teh poročevalcev. B poročili pa zahtevata, da bi se za udeležbo javnosti in odločanje pri javnih um, posvetovanjih vzel za sta, vzela za standard Arhuška konvencija. In mene pravzaprav zanima, kako bi komisija pravno gledala na to zahtevo, kajti pri nas je to prav, z eh, pravnega stališča težko presoditi. In kaj bomo potem to storili? To, tukaj govorimo ne le o živilih, temveč tudi o okolju, o gensko spremenjenih organizmih in tako naprej. Vse skupaj tvori en sam sistem. In potem na zakon, zaključku imam še eno prošnjo. Lepo vas prosim, kolegice in kolegi, s svojimi predlogi spremem se osredotočite na tisto, kar je bistveno. Torej, uh, osredotočiti se moramo na jedro predloga komisije oziroma omejiti se moramo na to. Širši predlogi sprememb o drugih temah uh, temeljne direkte, uh, temeljne direktive bom žal morala zavrniti in to povem že zdaj. Ampak, uh, Tako ni stanje le pri meni, tudi v svetu je tako, kot sem izvedela. Namreč treba je vse posvariti oziroma osvarili, posvarili so nas, da če bo Evropski parlament prek predloga komisije želel veljaviti še širše predloge sprememb, potem bo ta dosje v svetu spodletel. In um, to opozorilo velja potem tudi za osem pravnih aktov, ki jih je treba prilagoditi novim pravilom glede preglednosti. Vem, da je mamljivo, da bi tudi v to posegli in spremenili kaj, vendar pa če bomo se tega tega res lotili, potem ne bomo prišli do konca, zato vas resnično prosim, da ste pri tem zadržani, kajti sicer bo dosje vsekakor deležene uspeha. Mislim pa, da to ne bo v interesu naših državljanov, vsekakor bi bila to najslabša volilna izbira za nas vse. Prav tako pa menim, da če bi zdaj dopustili, da bi ta dosje spodletel, da bi v naslednjem eh, mandatu takoj lahko pričakovali nov predlog komisije. Mislim, da lahko na to pozabimo. To pomeni, da moramo zdaj iz tega predloga narediti vse, kar je mogoče, tako da bi zadostili interesom naših državljanov in večji preglednosti, eh, da bi to pravzaprav postavili v nek razumen okvir. Najlepša hvala za vašo pozornost. Eh, hvala, sedaj po imenu poročalcev v senci prosim, da gledate na uro. Uh, uh, torej, imamo dolg seznam govornikov, tako da vas prosim, da se nekako omejite pri govoru. Gospod Poče prvi. Pani predsedkinja, tak predvsem uh, chci podjekovat pani spravodajce za tu práci. Hvala gospe Pročevalki za odlično upravljeno delo. No, ne bo vas eh, presenetilo, da se načeloma strinjam skoraj z vsem, kar ste rekli. Kritika komisije je povsem upravičena. Moti me mm, to, kar je storila komisija in mislim, da je pravzaprav eh, to pravzaprav komisija mm, se se pravzaprav norčuje iz um, našega dela in le težko bomo uh, popravili se te napake. In to me spominja na situacijo leta 2014, ko smo se pogovarjali o zakonodaj o neinvazivnih tujrodnih vrstah. In všeč mi je, da pročevalka uh, Uh, uvedla določene predloge spremenili glede sankcij, glede tistih, ki ne želijo širiti uh, imenovanj uh, članov strokovnih skupin za to, da se zagotovi čim večja neodvisnost. Strinjam se tudi s tem, kar pravi pričal glede preglednosti, ki mora biti večja glede upravljanja tvegan in da je treba objaviti zapisnike sestankov in vse to podpiram in s tem se strinjam komisija je obljubila, da bo zagotovila čim večjo preglednost eh, ocen tvega v prehranski verigi, vendar menim, da eh, je pristop komisije res tak. Ne razumem, kakšna je prednost tega, da se nadomestijo informacijski listi iz sektorske zakonodaje in ki se jih ne sme širiti v javnost z informacijami Eh, seznamom informacije potencijalno zaupnih. In ki se jih ne smejo objaviti razen v širšem javnem interesu. Torej, zanima me, kaj je to širši javni interes. In katere so tiste informacije, ki so potencialno zaupne in kat, katere informacije so potem na tem seznamu. Med temi uh, seznami, ki so potencialno zaupne, je komisija verjetno vključila določene informacije, ki so pomembne tako za okolje kot za javno zdravje. To zadeva recimo uh, sestavine fitofarmacijskih sredstev in uh, Zakonodajni akt, ki bi moral uh, biti, ki bi, ki bi moral zagotovljati čim večjo preglednost, ne more uh, vplivati tak, vsebovati takšnih uh, določb. Moramo torej tako uh, uh, delovati in moramo spoštovati postopek. Komisija nam ni dala dovolj časa za obravnavo vseh teh težav in nimamo prave presoje vpliva mi morali zelo natančno pripraviti horizontalni seznam informacij glede na to, torej morali povedi, katere so tiste informacije, ki lahko škodijo javnemu interesu in ta seznam mora biti izčrpen. Sicer bomo imeli premajhno preglednost, manjšo preglednost, kot imamo sedaj. In gospa Prošlok je zelo dobro povedala, da je komisija spremenila sistem in sicer tako, da bo razširjanje informacij eh, takšno, da ne bo škodovalo eh, pravico državljanov do dostopa informacij, hkrati pa, eh, da se ne škodi interesom industrije in da se ne zmanjša konkurenčnost evropske industrije seveda bomo delali na tem, to ne bo enostavno. 27. Eh, eh, člen se mi zdi predvsej neposrečen. Tu se govori o dostopu javnosti do informacij, do presoje vpliva in da je tu treba upoštevati tudi direktivo 168. Seveda moramo tu zadeve spremeniti tako, da ne bomo škodovali interesom javnosti glede dostopa do informacij. In prav tako ne smemo škodovati pravica, ki izhaja iz pogodb. Torej, komisija je res pripravila ta eh, predlog na slab način. To ni dober predlog in morali se bomo še pogovarjati o tem moramo vedeti, kako se lahko informacije širijo eh, brez eh, soglasja industrije in tako naprej. Morda bi lahko uporabili pristop Evropske agencije eh, za zdravila, ki pravzaprav uporablja neobdelane podatke, tako imenovane raw data, torej vsakdo, ki želi dostop do informacije, mora sprejeti pogoje za to, da ima pravico do dostopa. Torej, Seveda ne želim zgolj kritizirati komisije, določene zadeve, zadeve v predlogu so uh, primerne, vendar moramo povedati, katere informacije se bodo uporabljale in katere se ne bodo ali se bo uporabljalo načelo previdnosti in tako naprej. In moramo povedati, da se določene informacije uh, ne bodo. Uh, eh, uporabljene na način, da bi določene škodljive informacije, škodljive snovi dali na trg. In um, mislim, da mora tudi komisija uh, povedati, na kakšen način EFSA objavi opozorilo, uh, recimo, da uh, predstavi značilnost odločenih uh, uh, sestavin. Prosim, ne presežite pet minut, tudi če ste poročevalci v senci. Sedaj pa naslednji govornik je gospod Gerk. Izvolite. Ja, zunächst mal einmal herzlichen Dank. Najprej bi se zahvalil poročevalki za to obsežno poročilo. Mislim pa, da moramo politiki tukaj poskrbeti za zakonodajo, ki bo prijazna do potrošnikov in ki bo tudi eh, takšna, da bo omogočila nadzor nad živili. To pomeni, da multinacionalni koncerni vsekakor eh, zaradi pomankanja preglednosti uh, um, ne smejo oteževati nadzora, tako da potrošniki ne bi imeli pregleda nad izdelki. sploh eh, s tem, da se ne objavljajo potrebni podatki. Kar zadeva EFSO, vem, da je bilo veliko dokumentov, ki jih je bilo treba pregledati. Uh, in vem tudi, da je prišlo do obsežnega nadzora, ampak kot rečeno, čas je res bil zelo omejen in težko je bilo zadostiti vsem potrebam. Gre za živilo, za varstvo živil eh, in na tem področju mora biti naša politika dosledna. Zato lahko le podprem to, kar ste povedali, gospa Zomer torej da bo treba ob, uh, omogočiti boljšo politiko, kjer mora sodelovati tako komisija, hkrati pa tudi koncerni, tako da bodo imeli vsi na voljo boljše informacije. Hvala lepa. Gospod Hojsling, izvolite. Ja, eine... Torej, obravnavamo dokument komisije, ki smo ga na začetku bili veseli, kaj ti menili smo, hm, več preglednosti, to je dobro, tega se tudi mi želimo, še zlasti po zgodbi z glifosatom, to se nam zdi nujno potrebno in da bomo to, na ta način lahko upoštevali tudi rezultate državljanske pobude o glifosatu, ki je jasno pokazala, da tako ni mogoče delovati naprej. Zdaj pa smo pravzaprav razočarani, ko smo si pogledali podrobnosti in vidimo številne točke, številne zorne kote, ki manjkajo. In zaradi tega smo postali nekoliko sumničevi glede tega, ali je ta predlog komisije zdaj res nekaj, kar lahko označimo kot uh, napredek ali pa zaradi pomankljivih. Uh, eh, podrobnosti moramo označiti kot nazadovanje. Torej, to je obžalovanja vredno, kot so rekli vsi. Še zlasti to, da smo pod takšnim časovnim uh, pritiskom, zakaj se komisija tega ni lotila nekoliko prej, se lahko vprašamo. Zakaj moramo zdaj uh, se tega lotiti tako rokohitrsko? Vsekakor pa menim, da moramo poskusiti, da še pred uh, iztekom mandata ta dosje zaključimo vendar le, če bomo uspeli doseči več preglednosti in uh, če bomo preprečili to, da bi imele uh, um, poslovne tajnosti spet prednost pred interesom javnosti takem primeru bi bili kritični do tega predloga. Torej, pozitivni pa smo glede oblikovanja javnega registra in tudi objavljanja informacij v formatu, ki je računalniško berljiv in tudi to, da se objavljajo stališča EFSE e, še pred tem. Torej, to je samo po sebi dobro, ampak vidimo, če beremo uh, besedilo, da se raven tajnosti pravzaprav veča, ne manjša. Ta predlog komisije ne prispeva k večji preglednosti, kot je najavila komisija um, in uh, pravzaprav v številnih točkah tudi nasprotijo z Arhoško konvencijo. Torej, smo lahko zgolj um, zadržani in somničevi predlog komisije bi bilo treba spremeniti v, v naslednjih točkah, torej objava seznamov in nova, informacije, ki jih je treba vnaprej objaviti, je treba obdržati. Poleg tega pa je mogoče pripraviti tudi seznam informacije, ki lahko ostanejo tajne. Seveda tukaj imamo veliko vprašanje pri komercialnih interesih, torej kdo bo to sploh vrednotil če obstaja velik eh, javni interes, da bi bile informacije dostopne, potem bi bilo treba predvideti tudi izjeme za te določbe. In potem še dopolnitev od stavka v 39. členu, namreč, da ta tajnost ni skladna z eh, uredbo 1049-2001 glede javnega dostopa do informacij. Torej, naš strah je, da pravzaprav se omejuje pravica državljanov eh, dostopa do javnih informacij in ne izboljšuje. Gospa Zomer eh, pa je omenjala še neko stvar, na katero mi gledamo drugače. Namreč pri predstavnikih industrije bi dal vprašalnik, zakaj morajo biti pripravljen, eh, eh, zastopani v upravnem odboru. Morda bi v upravnem odboru lahko, lahko bila zastopana eden ali dva poslanca parlamenta. Mislim, da bi se tudi parlament tukaj moral močneje pozicionirati. Potem pa še predstavniki eh, znanstvenih gremijev oziroma skupin. Čla, gospa Somer si želi, da bi države članice nominirale eksperte, mi pa menimo, da bi tukaj bilo bolje imeti javni razpis in in imenovanje. Zastavlja se vprašanje, ali bomo v prihodnih posvetovanjih lahko razrešili vse te probleme in seveda je to odvisno tudi od konsenza med političnimi skupinami tudi včeraj v razpravi v odboru za kmetijstvo sem videl, da je prišlo do enakega stališča glede vprašanj, ki jih imamo za komisijo. In zelo prav bi bilo, da komisija odpravi te nejasnosti v prihodnjem postopku, kajti sicer bo vse skupaj zelo težko izvesti do eh, konca mandata. Tukaj se nadejam sodelovanja strani komisije, kajti ali je sedaj res to, da ta predlog eh, skrbi za več odprtosti in preglednosti ali pa resnično gre v drugo smer, namreč da se industriji daje več pravic in da se pravzaprav um, avtorsko pravo postavlja nad uh, interese javnosti. Hvala lepa, gospa Hazekamp. Yes, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede na obrazložitveni memorandum želi komisija doseči to, da bi bili eh, presoje vpliva bolj pregledne. To je velik dosje, tega ne moremo kar tako na prvi pogled odpraviti. Vendar, če se gledamo vsebino poročila, vidimo, da če ostane, če ostane bistvo takšno, kot je, potem bodo nova pravila pripeljala do še manj preglednosti, kot jo imamo danes. Naj vam da nekaj primerov. Večina eh, aktov unije, s katerimi bi to nadomestili, vsebujejo sezname informacije, ki ne bodo zaupne. Sedaj pa se predlaga, da bi imeli druge sezname informacij, ki bi lahko eh, bili zaupni, če je to potrebno zaradi varovanja interesov podjetij. Ima vprašanje za komisijo. Če želite zboljšati preglednost, zakaj ste potem črtali obstoječe sezname informacij, ki ne bodo eh, zaupne, ali se strinjate, da bi ti seznami povečali preglednost? Poleg tega ima tu novo eh, določbo, ki pravi, da razkritje znanstvenih podatkov ne bo eh, škodovalo intelektualnim pravicam, ki, ki se nanašajo na te dokumente in njihovo osebino. Zakaj je Evropska komisija s členom 38 dala nov razlog za zavrnitev razkritja informacij javnosti in sicer na podlagi intelektualnih pravic. Ne bom sedaj govorila o arhoške konvencije, ker smo jo danes že slišali, kolegi so jo že omenjali, vendar imam eno vprašanje za komisijo. Če želite več preglednosti, zakaj ste potem vključili uvodno izjavo 60a in s tem postavili vprašanje dostop do informacij. Kajti predlog se nanaša na proaktivno razkrivanje in objave informacij in po mojem mnenju dostopa do informacij ne bi smeli nikakor omejevati še ena zadnja točka glede osnutka prišle gospe Somer, ki vsebuje veliko pozitivnih elementov, vendar ključna točka za me je to, da osnutek poročila ogovarja objavi znanstvenih objav šele potem, ko je organ objavil mnenje. In to je po mojem nespremljivo. To je v nasprotju z eh, prizadevanje za preglednost. Nič to ne pomaga, če neodvisni znanstveniki lahko ob prijavo obravnavajo šele potem, ko je EFSA že izdala svoje mnenje. Neodvisni pregled mora biti omogočen, torej da neodvisni znanstveniki lahko to pravčijo, preden je sprejeto mnenje EFSE. Torej, to so moja stališča in veselim se odgovoru komisije na moje vprašanja. Hvala, gospod Pedičini, izvolite. Hvala. Tudi mi se pridružujemo uh, temu, kar smo slišali veliko, je bilo slišano glede obnove dovoljenja za glifosate in eh, lahko smo le naklonjeni predlogu spremembe sistema eh, ocene tveganja na evropski ravni. Vendar Sedaj eh, smo veliko slišali o tem, to je zelo pomembno za javnost, veliko, se, eh, veliko slišimo, da se zahteva preglednost in eh, ne smemo. Torej, te, ta reforma ne sme spodleteti in potrebujemo torej presojo vpliva. In Eh, moramo priti do tega, da se vlade ne bodo vse skozi spremljali. In sprašujem se, koliko študij, ki, jih, eh, ki, so, ki bodo načeni res objavljeni, v trenutku, ko ima industrija, če industrija lahko neomejeno zahteva zaupno za svoje dokumente, kaj, te, kaj lahko drugega razumejo kot to, če piše, da morajo se oni strinjati z uporabo uh, podatkov kot je dela gospa Hazekamp, če želimo povečati preglednost, nam to ne bodo vselo, kajti vse te omite bodo le zmanjšale preglednost, kar zadeva upravni odbor EPSE. Med njegovimi nalogami bo, kot je napisano, tudi imenovanje izvršnega direktorja znanstvenega odbora in člane znanstvenega odbora, poleg strokovnih skupin. In ne vem, kako je mogoče, da to delovanje te skupine ne bo vplivalo na neodvisnost znanstvenega dela. Nov predlog e, vsebuje več članov, torej imeli bi člane vse držav članic in tu se strinjam s kolegom iz stranke zelenih, da uh, se, da je treba zahtevati vsaj dva člana iz Evropskega parlamenta. In uh, stališč, moramo vedeti, kako predstavniki držav članic glasujejo za zaprtimi vrati. To je zelo pomembno, ker gre za zadeve, ki vplivajo na življenje državljanov. In potešnih glede proračuna je vse. Vsi se zavedamo, da potrebujemo večjo preglednost in da mora postopek posebej vpliva delovati bolje. In seveda to eh, mora se tudi odraziti pri proračunu, sicer bo vse skupaj zgolj mrtvo čaka na papirju. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še drugim članom. Gospa Ajus, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. E, Nima veliko časa in tako, zato bom kratka in hitra. Najprej bi čestitla gospe Somar in e, strinjam se z, z gospo Somar. Res se tu glede večine stvari strinjam in nekaj splošnih komentarjev. Jasno je, da komisija želi uh, s to pobudo pustiti svoj pečat, vendar. Uh, Tu gre za povezavo z direktivo 178, ne gre zgolj za temo z EFSO, gre za eh, druge vprašanja, ki jih je pomembno obravnavati glede sistema opozarjanja in vse to je na mizi in mislim, da potrebujemo reformo, ki je bila drugačna in to ni reforma, to je zgolj revizija in uh, Zdi se jasno, da gre za politično nujnost in to ni dobro. Normativni uh, del besedila in uvodne izjave glede uh, industrijskih interesov znanosti jasno kaže na to. Torej, tu ne gre za pravo reformo, zgolj za revizijo obstoječih direktiv in s tem se zmanjšuje pomen tega. Potem Lahko se strinjamo z osnovnimi cilji, želimo povečati preglednost, upravljanje, okrepitev, načela odličnosti, izboljšati komuniciranje. Vsem tem se lahko strinjamo, vendar imamo afero z Monsanto, z glifosato in jasno je, da moramo to upoštevati. In države članice morajo bolje koordinirati svoje delo, bolje sodelovati uh, strokovnim odborom, tako da imamo skupno uh, strategijo informacije. Potem, kar zadeva normativne delovne besedila, ne bom se daj šla v podrobnosti, vendar naj povem, da podpiram gospod Zomer, da je treba vključiti tudi predstavnike nevladne organizacije, eh, industrije in tako naprej, vendar bi bilo tudi uh, vključiti uh, predstavniki distribucije. To je zelo pomembna uh, točka dobavne verige in tudi oni so del uh, ki bi moral biti vključen v samem postopku. Strokovnjaki, torej da bi imeli 12 iz vsake države članice, mislim, da EFSA mora biti učinkovitejša, ne pa, da je organ, ki je zgolj upravni organ in ki se drži zelo svojih pravil. Naj spomenem še za konec to. Obstajajo pozitivne reči, pozitivni elementi, vendar menim, da to res ni reforma, to je zgolj revizija, vem, da se ponavljam, vendar v zakonodajni akt bi lahko vključili nove teme. Mislim, da moramo vključiti temo komunikacije. EFSA mora biti tu aktivnejša, ko gre za komuniciranje z javnostjo, mora imeti neko notranjo službo, ki bi obravnaval vprašanje varnosti hrane in uh, uh, zdravja. To bi bil zelo pomemben uh, uh, način, kako se tudi boriti proti lažnim informacijam, kako se res obrniti in nagovoriti potrošnika. Mislim, da časa ni dovolj in morda bi morali spremeniti časovnico ravno zaradi časa eh, ne smemo zgubljati časa, ga nimamo dovolj in menim, da bi bilo bolje, da nimamo sploh predloga, kot pa da imamo nekakšen slab predlog na mizi. Hvala lepa. Uh, Gospod Omarži. Gospa predsednica, hvala lepa. Postopek izdaje dovoljen za pesticide, za gensko spremenjene organizacije in zlasti za glifosat so eh, zdravstveni škandali. In na te zdravstvene škandale eh, se navezuje še demokratični škandali. In zato se soočamo z to situacijo, v kateri smo sedaj. Obstaja zgodovinski trend Evropske komisije, da zaničuje parlament če, če pač očitno ne znamo pridobiti spoštovanje, potem nas zaničujejo. Torej, to je očitno nekakšen trend e, Evropskega parlamenta, da smo smešni. Sedaj smo v položaju, ko smo se odločili, torej v trenutku e, škandala za glifosfata, da bomo imeli odbor za uh, pesticide in sam sem v tem odboru delamo na tem, delamo na tem, da bi dobili več preglednosti, manj zaupnosti, manj skrivnosti, torej, da bomo videli, kako bomo lahko uh, eh, prirezali vezi med lobby in komisijo. Torej, gre za resno, zelo resno delo na področju pesticidov. In sedaj nam je komisija oduzela zrak in dala ta predlog, ki ga je mogoče kritizirati in to zelo mislim, da njemu druge izbire in to bom tudi dejal danes popovdne na odbor za pesticide. Ta odbor je treba razpustiti. Ali naš odbor za okolje ne dela svoj, svoje delo dovolj dobro, glede na to, kar predlaga komisija. Eno ali drugo, kajti ne moremo nadaljevati tako. In če bomo tako nadaljevali, bomo dali prav vsem tistim, ki menijo, da Evropska komisija zaničuje naš parlament. Ko gledate ta predlog, vidite, da sicer piše, da bomo imeli več preglednosti, vendar dejansko bomo imeli manj. Imeli bomo več skrivnosti, več zaupnih podatkov in vprašanje neodvisnosti organa in evropskih organov s tem ni rešeno. Mislim, da sem bil dovolj jasen. Še zadnja stvar. Vedno to pravim, to vam ponovim še danes. Zgodovina bo pokazala, da vprašanje glifosata, pa ne le eh, glifosata, štorih pesticidov, bo nekaj, kar bo eden najhujših zdravstvenih škandalov v zgodovini Evrope. In danes smo tu v Evropskem parlamentu in imamo odgovornost. In imamo odgovornost, da državljanom rečemo, da, jih, da niso zavarovani da prihaja do uganja lobije in če naš parlament proti vtež, potem moramo imeti stališča, ki bodo močna in prvo vsak, ki moramo storiti, je to, da eh, zagotovimo spoštovanje demokracije, kajti sedaj smo priča demokratični farsi. Hvala lepa, gospod Levija. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala poročevalki za upravljeno delo. Strinjam se z njenimi pomisle glede zelo hitre, kratke časovnice, v kateri bi komisija želela zaključiti ta dosje. Ta predlog je boljši glede na predlog komisije. Zlasti dva vidika bi spostavil. En vidik je povezan z tako imenovanim upravljanjem zaupnih informacij. Ne želimo si, da bi za, za, za povečanje eh, preglednosti se zmanjšala eh, konkurenčnost naših podjetij. Torej, eh, podjetja bi na ta način povsem nehala oziroma bi umaknila se za to, da bi imela nadzor nad informacijami. In z nami so predstavniki EFSA in komisije in zato predpovedo, da mehanizmi, ki jih predlagate, ne bodo izboljšali preglednost. Naj vam dam en primer. Recimo, če imamo snov, eh, eh, znanstveni odbor je dal mnenje antrakinonih. To so snovi, snovi ki so ki se že uporabljajo desetletja brez težav. Danes imamo mnenje EFSE, ki postavlja pod vprašaj te izdelke in je v nasprotju številnimi mnenji državnih eh, pristojnih organov. Ne postavlja pod vprašaj pristojnosti EFSE, vendar se sprašujem, kakšen je ta sistem, če je neka naravna snov takšna, da ne moremo proizvajati in potem imamo analizo sintetičnih snovi, ki imajo enako molekularno strukturo, vendar ne gre za enako snov, kot je tista v naravni uh, sestavini. Potem je uh, rezultat iz, uh, takšen, ki ne ščiti državljana. Vendar EPSA se obnaša ravno tako, obravnavala je snovi, ki so imele enako strukturo, vendar niso bile enake. Uh, In ali želimo na ta način ščititi državljane, ali je to način, na katerega želimo ustvariti znanstvene osnove in dati večjo preglednost, ali pa se pravzaprav zgolj motimo. In pred nami so predstavniki EFSA in komisije, zato bi res prosil, da moramo obravnavati tveganja, vendar moramo biti zelo natančni pri svojem delu, sicer bomo iz trga izvrgli snovi, ki in bo EFSA pravzaprav način, kako upravljamo s trgom. Hvala lepa, gospa Rivazi, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Nekateri kolegi pravijo, da gre za vprašanje rezultata tega predloga glede uh, evropskih volitev. Evropski državljani so tisti, ki zahtevajo varstvo njihovega zdravja. In živile so to ključnega pomena. Po eni strani vidimo, da se je komisija aktivirala za to in je rekla, povečali bomo preglednost. Vendar, ko vidim v besedilu in tudi v vaših predlogih, gospa pročevalka, to, da se predlaga korak nazaj na zadovanje. Uh, menim, da tu nekaj za to vidim, da predlagate širjenje uh, informacij po objavi uh, mnenja EFSE e in ne pred objavo mnenja EFSE. Torej, uh, dostop uh, z, z, z, do informacij bi moral biti zagotovljen pre, pred tem prej so imele države članice dostopa do zopnih informacij, zdaj pa to šli se črtati. Torej, EFSA ne bi smela več deliti uh, zopnih informacij komisiji in državam članicam. Pri glifosatu smo zahtevali dodatne študije in potem pravite, le EFSA lahko za to zaprosi. Ne, komisija, države članice, Evropski parlament lahko zahtevajo od EFSA, da. Eh, izvede dopolnilne dodatne študije. Torej, omejujete dostop do informacij, govorite o zaupnih informacijah. Katere zaupne informacije, če želimo dostop do študij glede zdravja in okolja, eh, eh, pravimo, da gre za poslovne informacije. Tu gre za informacije, Eh, manipulacijo. EFSA nam ni dala 160 študij glede glifosata, uh, eh, strona zdravstvena organizacija pa to ob, ob, objavila. Se nam to zdi normalno, da potem rečem, tu gre za vprašanje intelektualne jasnine. Tu vendarle ni nič uh, eh, zaup zaupnega, vendar ne, gre za strah pred odvetniki industrije, kaj ti industrije pravijo, to so zaupne informacije. Vendar moramo dati se zadeve, povedati zadeve jasno, potem glede neodvisnosti. Smo za neodvisnost strokovnjakov in moramo ločevati tiste, ki ocenjuje tveganja in tiste, ki obladuje tveganja. Če EFSA želi dati na svete industriji, je to dobro, vendar to ne smejo biti potem isto osebe, ki ocenjuje tveganja. Ko pravite, treba povečati proračun za EFSA, s tem, sem, eh, s tem se strinjam, vendar povejte, zakaj ali bomo res zagotovili neodvisnost strokovnjakov, boste res dali na voljo vse podatke in Ne pa, da se skrivate za zupni podatki. Sama sem znanstvenica, kako lahko spremem znanstveno mnenje EFSA, če ne morem dobiti dostopa do neobdelanih podatkov. To ni znanstveno, to je nemogoče. Če želimo napredovati, potem moramo te stvari eh, na mizo in državljanjem pokazati, da je parlament zahteven in da želimo, da je vse pregledno. Gospa Somer, rekli ste, uh, treba je predati pr protokole, zapisnike, moramo vedeti, kdo je glasoval, zakaj. To je vse zelo dobro. Gremo v tej smeri, vendar treba je zboljšati še veliko več stvari v besedilu, kaj ti določene stvari pomenijo nazadovanje glede preglednosti. Več. Govorimo o preglednosti, bolj se tudi zmanjšujemo. Torej, bodimo zahtevni, bodimo zahtevni, ker smo to dožni našim eh, uh, voljivcem. Hvala gospa Kalenbach. Najlepša hvala. Dve pripombi imam. Naš poročevalec v senci je naše stališče sicer že predstavil. Najprej sama menim v zvezi z evropsko eh, pobudo državljanov tole. Mislim, da pomen te pobude sedaj postavljamo pod vprašaj zaradi na podlagi eh, tistega, kar smo sklenili leta 2010. Več kot 600 eh, poslank in poslancev je takrat to eh, o tem odločalo. No, to so stališča demokracije, je treba sprejeti kot rezultat, namreč eh, rezultat takšne eh, pobude državljanov. Potem strinjam se z vami, da v industriji vladajo različna stališča, tako kot to velja za parlament. V svojem predlogu, ki sem ga v odboru za kmetijstvo kot poročevalka pripravila, sem povdarjala, da moramo v odboru EFSA imeti dva poslanca Evropskega parlamenta. Poleg tega pa mislim, da štiri, pet člane bi morali imeti v okviru takšnih, takšnih nadzornih organov, ki pa morajo priti iz realnega življenja, iz sektorja. Še nekaj. Študije preverjanja. 32e člen je to, o tem je bilo danes že govora. Ta predlog pomeni trenutno samo prenašanje stroškov in odgovornosti iz enega organa na evropskega davčnega zavezanca. Torej, to te študije, komisija jih eh, razpisuje, odloča, kdo jih bo pripravil, tudi obseg teh eh, študij določa in mi naj bi te študije potem kar prevzeli. Torej, trenutni predlog je takšen, da bi bilo dobro ta člen črtati ali pa morda nam bo komisija danes eh, pojasnila, zakaj gre, namreč kako naroča takšne študije, kako obsežne so in kdo pokriva stroške teh študij. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem pa kar gospod Ur iz EFSE. Izvolite. Ne? No, najprej vi, potem pa komisija. Hvala lepa, gospa predsednica stališče EFSE je tak, da predlog komisije zelo podpira našo pobudo glede odprte EFSE, kar je nekaj, kar zasledujemo že leta 2014, tako da mi podpiramo predlog komisije in smo hvaležni za njega. Po našem mnenju je to pomemben korak naprej v smislu preglednosti, ker bo EFSA imela pravico in obveznost objavljati neobdelane podatke v zelo širokem obsegu. Torej, EFSA bi morala in bi lahko to početi in imela bi tudi finančna sredstva za to. Imela bi torej urodja za to, da proaktivno objavlja neobdelane podatke uh, uh, študij v neodločeni točki, sedaj še vprašanje, na kateri, na kateri točki na to ni naša odgovornost in s tem bi se sledili našem pristopu, da je znanost treba proučevati, znanost je treba pregledovati, preverjati in to bi omenjalo posameznim akademikom in zainteresiranim strankam, da uporabijo neobdelane podatke in uh, da jih prevzamejo na način, ki jim potem mogoče sami pride do svojih izračunov in sledkov. To ne bi bil le korak naprej v smislu preglednosti, temveč bi to tudi dalo jasnost EFSI, da vidimo, kako daleč lahko gremo. Iz, kajti zaenkrat je situacija predvsej zmedena, kajti včasih moramo čakati, da Evropsko sodišče določi pravila glede, kako daleč lahko gremo pri preglednosti, bi bili bi zelo veseli, če bi imeli jasen pravni okvir, eh, v katerem bi se vedelo, kaj mora biti zaščiteno in kaj mora biti eh, objavljeno. In nam se zdi, da je ta predlog komisije zelo jasen, to bi nam dalo predvidljivost, torej da bi vedeli, kako obravnavati podatke, ki jih dobimo od prijaviteljev. In to se nam zdi zelo pomembno. Druga stvar je vprašanje vzdržnosti predlog komisije predvideva večje eh, vključevanje držav članic tudi v upravnem odboru, pa tudi pri izberi strokovnih skupin. Lahko se pojmo o tem, kako bi to v praksi potekalo, vendar eh, država članica bi vplivala na imenovanje strokovnjakov. Za nas, dokler so ti znanstveniki pač neodvisni in odlični, glede na politiko odličnosti in neodvisne EFSE in dokler se mi lahko odločamo glede sestave strokovnih skupin, potem to ni tako pomembno, ali EFSA objavi razpis, ali država članica, ali gde za mešan pristop. Za nas je pomembno, da imamo najboljše znanstvenike, ki so tudi neodvisni. Zelo pomembno je tudi vprašanje uh, povračil organizacijam država članica, ki nam posodijo svoje strokovnjake. To je zelo pomemben korak z, tudi za države članice. Zaenkrat je to prostovoljno in tega EFSA ne plačuje in sedaj bomo uh, Eh, imeli na voljo sredstva, da bomo lahko plačevali strokovnjake iz držav članic, tako da bomo res lahko dobili najboljše ljudi za evropske projekte. In imeli bomo tudi denar za izboljšati sodelovanje, za izboljšanje sodelovanja z državami članicami, tako da bomo lahko bolje pripravili delo za EFSO preko štipendij. Torej, tu gre res uh, pomemben korak za to, da imeli odprto in pregledno EFSO. Vendar obstaja pa en ampak. In sicer da vse to lahko deluje le s finančnimi sredstvi. Za, naš, za nas bi bil najslabši scenarij to, da se eh, parlament in svet eh, strinjata, potem pa v pogajanjih o večletnem finančnem okviru eh, ne dobimo sredstev. To, to pa vas res prosim, kaj, prosim, ker potem nam bo spodletelo. Ker mi to lahko izvajamo, če bomo dobili finančna sredstva, ki so navedena v predlogu komisije. Le tako bomo lahko dosegli odgovornost in preglednost, kar nam je všeč. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Julika v imenu komisije. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa Zomar, za napore, ki ste jih naredili resnično v kratkem času da ste pripravili ta osnutek poročila in nam dali v tem trenutku možnost, da se sprejme to poročilo še v tem mandatnem obdobju. Komisija je večkrat in komisarka je večkrat povdarjala, kaj je cilj. Cilj je eh, splošna zakonodajna področju živil in to hočemo dopolniti. Da bi to naredili, smo opravili zelo podroben refit splošne zakonodaje. Posvetovali smo se z mnogimi deležniki in to dalj časa in ugotovili, da so načela splošne zakonodaje o živilih eh, nekaj, kar ne funkcionira zelo dobro v praksi. Pa še nekaj. Mi nismo prišli do sklepa, pa tudi tisti, na katere se ta zakonodaja nanaša, da bi bilo treba v celoti eh, spremeniti to zakonodajo. Zato imamo samo ciljanja dopolnila. Seveda smo pri tem upoštevali tudi eh, državljansko pobudo državljanov EU o glifosatu in lahko vam zagotovim, da smo upoštevali splošni interes javnosti in eh, predstavnikov živilske industrije in ugotovili, da družba pričakuje več eh, preglednosti zakonodaje. Ljudje hočejo razumeti, kaj se dogaja v procesu ocene tvegan in želijo imeti priložnost in možnost, da kolikor se le da, razumejo ta postopek. Torej, ta dva vidika smo upoštevali iz, po, iz področja refita in iz področja državljanske pobude in naš cilj je večja preglednost procesa ocenjevanja tvigen in dolgoročna vzdržnost naš, našega sistema, zlasti kar zadeva EFSO. Vse te vidike smo želeli ambiciozno upoštevati. Večja preglednost je eden od teh vidikov. Lahko samo še enkrat ponovim naslednje. Ukrep smo oblikovali in zapisali s ciljem večje transparentnosti. Torej, treba je resnično v naših nadaljnih izmenjavah mnen podrobno se pogovoriti, zakaj menite, da nekateri naši predlogi eh, niso usmerjeni v takšno preglednost, kot jo imamo v trenutnem stanju. To ni bilo naše, naš namen. Naš namen je vsekakor večja preglednost. In to bi pomenilo večjo legitimnost eh, poslanstva, poslanstva EFSE, tudi to bi povečalo zaupanje v delo EFSE. Poleg tega pa bi to bil znak, da je EFSA in celoten sistem bolj odgovoren državljanom in to bi bil prispevek k demokratičnemu sistemu. Kaj je torej temeljni kamen glede preglednosti? To je proaktivno razkrivanje vseh študij in podatkov, ki so vključeni v vloge za, uh, eh, odob, za dovoljenja. To se nam zdi dobro orodje ki je še zlasti pomembno, če ga uporabimo na začetku procesa ocene tveganj. Kajti vsi zainteresirani deležniki in državljani na ta način lahko razumejo, kaj se dogaja v procesu ocene tveganj. Torej, ta zgodnja, to zgodnje razkrivanje se nam zdi bistveni element tega predloga za zagotavljanje eh, preglednosti in eh, možnosti javnosti, da oceni predloge. Seveda smo predvideli nove oblike, kot recimo javna posvetovanja, ko gre za eh, oblikovanje študij in nekatere druge. Na ta način bomo uporabili čim eh, več znanstvenih dokazov, ki so nam na voljo, tako da bi lahko zagotovili potrošnikom zaupanje v sistem. Nekdo je postavil vprašanje, ki pa mislim, da spada v drug format. Namreč, zakaj se je komisija odločila predlagati sezname, tako imenovane pozitivne sezname informacij oziroma podatkov, ki bi lahko v primeru utemeljenih zahtev iz industrije bili obravnavali kot zaupni. Seveda, seznami so dolgi na stotine, tisoče strani in tukaj smo ubrali eh, pot, ki dobro funkcionira v kontekstu zdravil. Pri zdravilih smo rekli, če kdo trži, trdi, da neka, eh, nek podatek je lahko komercialno zaupen, je to možno samo za tisto področje, za katerega je bila eh, pripravljena vloga. Torej, vse, kar je v teh seznamih podatkov, ki morajo biti na voljo javnosti, je vključeno. To bo ostalo tudi v prihodnosti tako. To se nam zdi praktičen, pragmatičen pristop, kajti razprava se potem lahko vodi samo na teh področjih, zadevnih področjih in zahteva po zaupnosti nekega podatka je nekaj, kar je treba utemeljiti in dokazati mora zadevno podjetje, da bi razkritje takšnega podatka resno ogrozilo njihovo poslovanje. Ampak naj povem še nekaj. Noben od teh predlogov negativno ne vpliva pravic državljanov ali drugih do dostopa dokumentov in zakonodaje. To še vedno ostaja na uh, odprto, tako kot eh, je to pri drugih zakonodajnih aktih, isto velja tudi za vse pravice iz Arhuške konvencije. Niti nameravali nismo, pa tudi ne razumemo, da bo ta naš predlog negativno vplival na vse te pravice. Določbe, ki se nanašajo na pravice iz Arhuške eh, konvencije, ostajajo nespremenjene upam, da boste razumeli, kaj je bil namen komisije, tako v duhu, kot tudi v predlogu. Ja, tukaj gre za iskanje ravnotežja, to drži. Vemo, da industrijo skrbijo eh, njihove pravice intelektualne lasnine, kajti te so povezane z velikimi naložbami. Tukaj gre za Eh, razkrivanje ekskluzivnih podatkov in vse seveda skrbi tudi razkrivanje osebnih podatkov. Ampak sem bi želela tukaj prisotnim zagotoviti naslednje. Obstoječe varstvo pravic eh, intelektualne lasnine, ekskluzivnost eh, podatkov in varstvo osebnih podatkov ostaja nespremenjeno. V tej razpravi ste vprašali tudi, zakaj ni tukaj bolj natančno pojasnjeno, kako naj bi se skupaj potekalo. V predlogi imamo določbo, da praktično delovanje v praksi bo določila EFSA, pa tudi razlaga pogojev se bo, je vsebovana v teh določbah. In tukaj gre za določbe, ki sem jih pravkar omenila, ki bodo neke vrste jamstvo v okviru praktičnega izvajanja zakonodaje. Torej tisti, ki bodo hoteli dostop do teh podatkov, bodo morali opisane meje spoštovati. Če grem naprej, predlog daje tudi priložnost EFSI pomagati vlagateljem eh, vlagateljem eh, zahtevkov v obliki svetovanj. To pa seveda mora biti vse v okviru neodvisnosti in objektivnosti EFSE, tako da EFSA ne sme postati neke vrste soavtorica eh, vlog za o, izdajo dovoljenja. Vemo, da je to zahteva nekaterih MSP-jem, da jim pomaga z, z nasveti v pri, pri pripravi vloge tudi EFSA. S, vsi nasveti in pomoč pred eh, vložitvijo vloge, to je točno tukaj eh, o, sedaj urejeno, tako da bo vsakdo vedel natančno, kdo sme podjetjem svetovati. Potem študije preverjanja. EFSA trenutno že ima možnost, da naroči znanstvene študije, ki so potrebne za izvajanje njenih, njenega poslanstva. To dolož, določbo nismo spreminjali. Ampak vseeno smo prišli do sklepa, da v izjemnih okoliščinah, zlasti ko gre za različna nasprotna mnenja, ko so potrebna jamstva za to, da so da so bili upoštevani vsi znanstveni dokazi, v tem primeru velja izjema in ima komisija mandat, da zahteva od EFSE, da naroči dodatne študije zaradi preverjanja. To se nam zdi, da je ukrep eh, obvladovanja tveganj. Komisija bo na ta način zagotovila ustrezno koherentnost. Potem, kdo naj bi to, te študije financiral, ste spraševali. V predlogu je predvideno, da se to financira iz javnih sredstev. Ampak to ne sme pomeniti, da podjetje To ne pomeni, da bi javnost morala Eh, pokrivati stroške, ki jih pravzaprav bi morala industrija eh, pokrivati. Torej, obstaja tukaj javni interes, da zapremo te eh, vrzeli v znanju s pomočjo študij preverjanja. Po mnenju komisije se nam zdi, da je tudi pomembno za države članice, da imajo dostop do evropskega strokovnega znanja sodelovanje izvršnega direktorja EFSE je pri tem eh, zagotovljeno. Gospod Url je že naštel glavne kriterije, ki so pomembni pri eh, izbiri strokovnjakov, zlasti, ko gre za njihovo odličnost in neodvisnost. Čim bolj optimalno sestavo študijskih skupin moramo doseči. Izvršni direktor pa lahko tudi sam pozove nekatere Eh, strokovnjake. Tudi druge agencije imajo to možnost, zato da si torej direktor zagotovi potrebno strokovno znanje. Veliko natečajev oziroma pozivov je bilo eh, slišati, da je treba eh, tudi proces obladovanja tega narediti bolj pregleden. Komisija je že pripravila nekaj predlogov, s katerimi dopolnjujemo uredbo o postopku v odboru komitologiji, zlasti ko gre za odbor za pritožbe. So zakonodajalca sta dobila predlog komisije v tem smislu. Še nekaj je pomembno. Sporočanje tvegan. Ta predlog predstavlja temelje za razvoj celovitega in učinkovitega sistema za sporočanje tveganj to bo posebna strategija, ki ne bo eh, se nanašala samo na EFSO, temveč tukaj bo sodelovala tudi komisija in države članice. Včasih pri obvladovanju tvegan ljudje menijo, da gre za pomankanje preglednosti, ampak eh, večji problem je tukaj neustrezno sporočanje o teh eh, postopkih. Torej, vsi akteri bodo bolj vključeni v to. Potem proračun in veri, verjetno ni treba posebej povdarjati, da takšen ambiciozen projekt bo stav kar nekaj denarja. Proračun in vere smo predvideli. No, podatke, seveda finančnih sredstev še nismo zagotovili, ker proračun še ni sprejet. Ampak to je seveda zelo pomembno. Ne moremo imeti predloga, ne da bi zanj predvideli proračunska sredstva. Prosim, če počasi končate. Še nekaj bi rekla, ko gre za eh, sodelovanje med odborom, vašim odborom in odborom PESK. Rezultati dela PESK odbora in odbora dela Evropskega parlamenta, ko gre za fitofarmacevtska sredstva, se bodo upoštevali in sicer v paralelnem postopku refita zakonodaje na področju fitofarmacevtskih sredstev. Torej, delo v tem odboru PES ni nekoristno, počakati moramo na rezultat njihovega dela da bomo to lahko upoštevali tudi pri refitu zakonodaje na področju fitofarmacijskih sredstev. Še enkrat hvala poročevalki in vsem, ki ste mi omogočili, da vam posredujem ta mnenja. Hvala, gospa Zomer. Hvala. Še v zvezi z Arhuško konvencijo bi bila vesela, če bi kaj povedala komisija kajti tudi v drugih odborih poteka razprava o tem. Mogoče lahko naknadno to naredi še komisija. Nasplošno hvala za zelo zanimivo razpravo. Ta je zelo koristna za me in z veseljem pričakujem tudi vaše predloge sprememb. Moram reči, da sem nekoliko bolj optimistična sedaj, da bomo le uspeli do konca našega mandata uh, vse skupaj spraviti uh, skozi vse postopke. Bolj optimistična, kot sem bila predn se je začela ta razprava. Hvala. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Rok za predloge sprememb je 11. september ob 11. glasovali pa bomo v odboru 12. novembra. Now we move to the next. Sedaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Četrto zasedanje pogodbene konvencije o biološki raznovrtnosti COP14. Imamo predlog resolucije z več soporočevalci, ki so pripravljali to resolucijo in njim bom dala besedo oziroma njihovim namestnikom. gospa Kolin Lagen na mesto gospoda Linca. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, predstavila vam bom stališče soporečevalca Norberta Linca. Ko 14 bo letos decembra pri, proslavljal 45. rojstni dan. To je priložnost, da ponovno poudarimo, kako pomembno je po vsem svetu varovati biotsko raznovrstnost. Iz, s kolegicami in kolegi iz drugih političnih skupin ugotavljamo, da je treba strateški načrt za biološko eh, raznolikost za obdobje, raznovrstnost za obdobje 2011 do 2020 resnično začeti uresničevati. Na ta način bomo lažje dosegali eh, cilje na področju biotske raznovrstnosti, pripravili tudi delo po letu 2022 in pripravili tudi scenarij za obdobje do leta 2050. Od komisije in držav članic zahtevamo v tej resoluciji, da se še naprej zauzemajo za biotsko raznovrstnost in to ne samo našo lastno, temveč tudi tisto, ki eh, velja za celotni svet. Strategija za leto 2050 naj bi bila letos eh, sprejeta in naj bi uskladila cilje za vzdržni razvoj in posebne ukrepe na tem področju. Cilji za leto 2020 so nekaj, kar je treba okrepiti treba je pripraviti ustrezen okvir za obdobje po letu 2020 in treba je zagotoviti ustrezno finančno sredstvo za to. V resoluciji imamo šest točk, dve bi omenila. Prvič, zahtevamo robusten mednarodni okvir za obdobje po letu 2020. Pomembno in primerno je, da predvidimo za to obdobje nove inštrumente, da bomo zagotovili izvajanje varstva biotske raznovrstnosti in njen raz, nadaljni razvoj. Za strateški načrt do leta 2050 bo to zelo pomembno, ko gre za biološko raznovrstnost. Še nekaj je pomembno, namreč, da nismo preveč eh, ambiciozni, temveč da ostajamo realni in upoštevamo to, za kar smo se dogovorili v Parizu. Drugič, pozitivni prispevki kmetijstva in gozdarstva bio, biotske raznovrstnosti. To so tri elementi, ki so tesno povezani med seboj. Zato je pomembno, da podpiramo kmetijstvo in gozdarstvo tako, da bo lahko še naprej prispira, prispevalo k zaščiti uh, biotske raznovrstnosti in k boju proti podnebnim spremembam. Zato potrebujemo vzdržno in trajnostno kmetijsko in gozdarsko politiko. Vsem kolegicam in kolegom se zahvaljujem za dobro sodelovanje pri pripravi te resolucije. Hvala. Hvala, sedaj je na vrsti gospod Balas. Hvala, gospa predsednica. Biotska raznovrstnost je mm, zelo pomembna za naše državljane vedno bolj. Lahko bi rekli, da smo bili v moji državi priča politični krizi v moji državi, ker je minister za ekologijo dal, podal svoj odstop. To pa zato, ker je bil priča nedelovanju ne le na ravni države, temveč na mednarodni ravni, tudi na evropski ravni in zato je prišlo do 80 odstotnega uh, eh, zmanjšanja vrst. In sedaj se soočamo z evropskimi volitvami, ki so čez manj kot eno leto in eh, državljani so vedno bolj ozavešč ozaveščeni glede biotske raznovrstnosti in zato je pomembno ukrepati. In res je, da se nekaj dela na tem in to moramo povdariti in na to tudi upozoriti. Uh, eh, Če želimo iti nekoliko dlje, naj povem, da sem vesel, da gredo vseeno vse poti v enako smer. Ni vedno enostavno reševati biološke raznovrstnosti. Obstajajo različni interesi, ko gre za delovna mesta, ko gre za kmetijstvo žrtvo, skratka gre za občutljivo ravnovesje, vendar vseeno smo priča uh, uporabnim konvergencam in uh, mislim, da moramo biološko raznovrstnost uh, vključiti v vsa področja, ker to ni eno samo področje, tu gre za nekaj multidisciplinarnega. Naj za konec rečem, da obstaja en uh, zanimiv element konference pogodbenice običajno dobre priložnosti, ki jih ne izkoristimo dovolj in zdi se, da tu vedno zamujamo in včasih celo nazadujemo po določenih področjih, zato bi lahko bili zaskrbljeni, da po podpisu ciljev iz Aišija nismo imeli eh, evalvacije, da bi videli, kje smo, kaj smo dosegli in zelo pomembno je, da imamo pokazatelje, tako da bomo lahko pravzaprav ocenili delo naših politik, sicer uh, bomo nekaj vzpostavljali, potem tega ne bomo mogli ocenjevati in sploh ne bomo vedeli, če to, kar počnemo, učinkovito. Torej, na to bi pozoril. Sicer pa menim, da je zelo pomembno, da upoštevamo globalno zaveščenost in mislim, da gre delo v pravi smeri. Hvala, naslednja je gospa Višnjevska bardzo, pani przewodnicząca, szanowni. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in tudi širše v svetovnem okviru mora biti ena od eh, glavnih prednostih eh, nalog. Na Polskem je temu že tako. Od leta 2015 izvajamo konvencijo, in pripravili smo poseben program za trajnostni razvoj in za varstvo biotske raznovrstnosti. Izdelali smo tudi natančen akcijski načrt za obdobje 2020 do 2025. Ko gre za eh, strateški načrt po obdobju 2020, tukaj mislim, da moramo biti ambiciozni. To ni treba posebej poudarjati. V pripravah se moramo obrniti na vse, Vključiti moramo v priprave vse deležnike, eh, združenja, društva, gospodarstvo in tako naprej. Ta proces pa mora biti zasnovan na znanstvenih podatkih in na globalni oceni, ki jo bomo dobili v prihodnosti. Je pa to vse treba seveda pretvoriti v izvajanje ciljev konvencije. Cilji v novem strateškem načrtu za biotsko raznovrstnost so, morajo biti takšni, da jih je s pomočjo ustreznih kazalnikov moč izmeriti. Zagotoviti moramo, da nove cilje razvijemo na podlagi ciljev trajnostnega razvoja, pa tudi na podlagi zahteve po dodani vrednosti pri izvajanju konvencije. Na nacionalni ravni je pomembno pri ohranjanju biotske raznovrstnosti tisto, kar je obravnava biotske raznovrstnosti v različnih sektorjih, recimo energetika, rudarstvo, proizvodnja, predelava, zdravstvo in tako naprej. Osredotočiti bi se morali tudi na vzpostavljanje večje povezanosti med biotsko raznovrstnostjo in eh, bojem proti podnebnim spremembam to bi moralo biti tesno med seboj povezano. Ko gre za podnebne spremembe, ki ogrožajo biotsko raznovarnost, je to nujno. Arhuško konvencijo pa lahko uporabimo za boj proti negativnim eh, klim, podnebnim spremembam. Hvala. Hvala. Gospa Hazekamp je naslednja. Hvala lepa, gospa predsednica. To je zelo pomembna tema. Biotska raznovrstnost uh, če dalje bolj odpada po vsem svetu in pomembni razlog za izgubo biotsko raznovrstnost je naša uh, naše pehanje po gospodarski rasti. Seveda, vsak eh, se bori za gospodarske dejavnosti, za urbanizacijo eh, in to gre veliko krat na račun ekosistemov živali in eh, rastlin. In eden od razlogov je tudi živinoreja. Ne le v Evropi, temveč tudi v drugih delih sveta ima živinoreja svoj učinek. Evropski živinorejci vplivajo torej na svetovne dele, kot so Severna in Južna Amerika, odkot dobivamo godevo, potem pa tudi na oceane, se potem, eh, iz katerih se pridobiva eh, ribja moka. 70 odstotkov vseh vodnih eh, virov se posveča torej um, živinoreji. Pa ta je povezana potem tudi z krčenjem gozdov, z emisijami CO2, z gnojili oziroma z gnojem in tako dalje. Torej, predvidevam in računam na Evropsko, unijo, da bo, eh, na Evropsko komisijo, da bo pripravila zelo ambiciozen um, načrt na tem področju in mislim, da mora ta akcijski uh, načrt povezan tudi z dobrimi in dosegljivimi cilji. Hvala. Thank you very much. Hvala. S tem smo prišli do konca seznama govornikov. Bi želel še kdo spregovoriti? Če ne, potem gospa Ludu iz komisije. Izvolite. Thank you very much, Mrs. Hvala, gospa predsednica. V imenu komisije se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za ta dober predlog resolucije in za podporo pri pravem za COP14. Veliko stvari, ki so vključene v tej resoluciji, je nekaj, kar lahko podpremo. Seveda se strinjamo, da žal nismo še uh, dosegli tistih ciljev, ki bi jih do danes morali. In izguba biotske raznovrstnosti žal napreduje zelo hitro po vsem svetu. In na COP14. 2015 bomo zato morali pripraviti nov okvir za obdobje po letu 2020. Gre za opcije, za prevzemanje zavez in za izvajanje ukrepov. Trenutno skupaj z državami članicami pripravljamo sklepe sveta za COP15. Kot je v tem procesu predvideno, smo državam članicam že poslali nekaj eh, predlogov za teme, o katerih naj bi odločali na COP15. Gre za predloge, ki mm, so usmerjeni v ambiciozno, pa vendarle izvedljivo politiko doseganja ciljev, tako da bomo obstoječe cilje samo še ukrepili predvidevamo tudi dodatne mehanizme za izvajanje, recimo eh, prostovoljne prevzemanje zavez eh, se strani eh, tako deležnikov kot tudi podpisnic. Ta proces je, mora biti pregleden, vključevati vse, kar se da in mora na, mora tudi upoštevati prevzemanje prostovoljne odgovornosti. To je povdarjeno tudi v osnotku resolucije in veselimo se nadaljne podpore Evropskega parlamenta v tem procesu. Hvala. Hvala za vso razpravo. Vsem rok za vložitev predlogov sprememb je 5. september ob 11. 11. in 20. 12. 10. in 11. oktobra pa bomo glasovali o tem v odporu Envi. Sedaj gremo naprej in sicer gre za skupno razpravo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije in tako naprej. So, um... Yeah, yeah. Um, so Torej, ti dve točki bomo obravnavali skupaj in začeli bomo z obravnavo osnutka mnenja. Najprej bomo dali besedo gospodu poročevalcu, gospod Busoj, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Obzorje Evropa bo deveti raziskovalni in inovacijski okvirni program in eh, bo predvidel 20 eh, milijard evrov več sredstev kot eh, obzorje 2020 in je najbolj ambiciozen raziskovalni inovacijski program do današnjega dne, za kar je treba čestitati komisiji učimo se na predhodnih uspehih in se učimo iz izkušenj predhodnih programov. In s tem bo ta program skušal okrepiti tehnološko in inovacijsko osnovo bazi eh, Evropi, okrepil njegovo konkurenčnost in prevzel vodilno vlogo pri spopremanju z izzivi v 21. stoletju od zdravja, globalnega segrevanja, digitalizacije in krožnega gospodarstva. Obzorje 2020 je na primer uspešno dosegel pospešitev raziskav. To je eh, razvidno tudi iz visokega števila eh, referenc v publikacijah in v znanstvenih revijah, ampak eh, ekosistem še ni dovolj spodbuden za inovacije, ki bi privedle do opremljivih in neizpodbitnih rezultatov za državljanov. Zasnova tovrstnih programov, po mojem mnenju, še vedno ovirana zaradi določene eh, kompleksnosti, kar zmanjšuje prednosti in hitrost inovacij v Evropski uniji. Ta okvirni program bo omogočil napovedljivost in poenostavitve in okrepil blagovno znamko obzorja. Kot je gospa predsednica že omenila, je da, um, ta razprava skupna, zato bom podal komentarje o obeh točkah. Pozdravljam kontinuiteto strukture treh stebrov odprtve znanosti, globalnih izzivov in industrijske konkurenčnosti in pa um, odprtih inovacij pomembno je, da imamo Evropski raziskovalni svet, potem tudi ukrepi eh, Korijeve in Inštitut za inovacije in tehnologijo. Prav tako pa pozdravljam nadaljevanje nepovratnih eh, sredstev, ki so glavni model financiranja. Ampak novo obzorje prav tako odpravlja določene pomankljivosti, ki so bile prepoznane eh, v ocenah in dialogu so zakonodajalci in eh, deležniki. In veliko novih elementov se predvideva v novem programu, ki bodo okrepili ta program. Tak je tudi koncept misij, ki ga je morda treba nekoliko bolj pojasniti, zato sem uložil predloga spremem 10 in 11. Kar zadeva strukturo programa, se bo število grozdo zmanjšalo v primerjavi z obzorjem 20, 2020. Tudi sklicevanje na okolje se ne pojavi več v zasnovi struktur oziroma grozdov. Veliko sredstev več na voljo bo za grozd zdravje, ampak vsekakor vemo, da je treba tukaj obravnavati izzive staranja družbe, okužnih bolezen in prenašanja, čezmenega prenašanja bolezni. Tako da predlagam, da bi povečali tako proračun za obzorje Evropa, kot tudi za grost zdravje. Prerazdelitev sredstev med temi grozdi pa ni posrečena, zato predlagam predloga sprem 23 in 30 in pravim, da bi se znotraj prvega stebra eh, spoštovala enaka sorazmernost kot v obzorju 2020. Torej 70 odstotkov naj bi bilo posvečenih družbenim izzivom, tako da bi eh, prinašalo to eh, koristi za družbo kot celoto, 30 odstotkov pa naj bi bilo namenjenih industrijske konkurenci. Prav tako predlagam, da bi se izvedlo nekaj uh, misij, ki bo imele pa velik družbeni učinek. To bo uh, pomagalo poslovni skupnosti in bo služilo kot katalizator za vlagatelje in uh, nudilo prednosti za državljane. Uh, Roke, rak je eden od glavnih izzivov, s katerimi se soočajo naši državljani. 70 odstotkov evropejcev si želi, da bi Evropska unija postorila več v zdravstvenem sektorju. Zato menim, da bi to morala postati prednostna naloga raziskav. Rak pa je še naprej glavni vzrok za uh, smrti med otroki. Raziskave in inovacije so trenutno na tem področju razdrobljene. Nacionalni ukrepi sami pa ne morejo doseči trajnostnih rezultatov. Zato predlagam z predlogom sedem. Uh, pri sklepu, da bi prva misija potekala na področju visoke smrtnosti in obolevnosti otrok, tako da bi se izkorenil rak pri otrocih do leta 2030. Uspeh tega programa je izjemno pomemben za naš odbor. Pri drugem stebru se pravzaprav trije grozdi neposredno dotikajo naših pristojnosti in zauzemajo tudi največji del sredstev. 32,7 milijard evrov. Drugi stebri oziroma grozdi pa so prav tako taki, ki se dotikajo področji našega dela. Naj povem, da zdrav, eh, pozornost, ki ga namenjamo zdravstvu, ni taka, kot jo pričakujejo naši državljani. Zato, kar zadeva eh, eh, porazdelitev denarja, da bi se sredstva obdržala vsaj na enaki ravni kot doslej, torej da bi za zdravstvo bila, bilo namenjenih 2,7 odstotkov celotnega proračuna, ne pa 8,18. In tudi pri, uh, pri tehnologijah in digitalnih storitvah mislim, da bi jih bilo dobro premakniti v grost digitalne tehnologije in uh, industrija. Potem pa, kar zadeva okoljska vprašanja, tu sem tudi uložil več predlogov sprememb. Uh, 38, 42, 43, 44, 46, vse do 51. predloga. Tukaj se zauzemam za čiste rešitve, razogličenje, tako da ohranjanje Ark, Arktike, raziskave pesticidov, ki imajo manj vpliva na okolje in tudi raziskave na področju opraševalcev. Torej, hvala za besedo, veselim se že predlogov drugih poročevalcev senci in članov odbora kot seveda sodelovanja z vami, da bi izboljšali predlog komisije, ki je po mojem mnenju sicer zelo dober, vendar pa bi ga lahko naredili še učinkovitejšega. Hvala. Hvala tudi vam. Zdaj dobijo besedo poročevalci v senci oziroma njihovi namestniki. Gospa Kavezon ima besedo. Hvala, gospa predsednica. Nadomeščam kolega Timorja, ki ne more uh, biti z nami hvala uh, uh, za to, kar smo slišali, ker se lahko s tem uh, eh, slišamo, kaj da gospod Bosoj. In seveda pravčujemo tudi uh, predloge glavnih pročevalcev iz odbora ITRE in mislim, da bomo s tem lahko izboljšali predlog komisije. Ta program za raziskave bo izboljšal konkurenčnost Evropske unije in s tem se bomo tudi lažje soočali z izzivi naše družbe. Vendar predlog mora biti skladu s tem izzivim. Komisija je povečala uh, sredstva, vendar, če se ogledamo povišanje cen, potem vidimo, da to povišanje ni dovolj veliko. Kaj ti moramo poštivati vse te izzive, s katerimi se soočamo, temveč moramo tudi videti, da eden, le eden od štirih projektov dobi sredstva iz tega programa. Torej prihaja do velike izgube priložnosti, moramo povečati proračun na 125 milijard. Jasno je, da moramo imeti tri stabre in moramo omogočiti predvidljivost in moramo tudi uh, upoštevati ločene spremembe. Imamo različne eh, stabre. Drugi stabr ni dovolj jasno razdelen, razdelan in tu lahko pride do tega, da prihaja do tekme med različnimi področji, ko gre za pridobivanje sredstev in nekaterih tem na koncu ne bomo financirali kar pa bi bilo lahko potrebno. Zato mislim, da moramo bolj podrobno zdelati programe, tako da bodo imeli vsi programe, programi svoje, uh, svoje financiranje. Strenjam se s poročevalcem, da je pomembno uh, upoštevati izzive družbe in izzive industrije in lahko se zgodi, da potem izzivo ne bi dovolj dobro obravnavali, zato moramo bolj jasno razdelati odstotke, ki so navedeni. Evropska unija mora delati na tem, vendar rada bi tudi podarila, da moramo upoštevati, da je pomembno to, da pomembno tudi veližba industrije in program raziskav za MSP, ki bo tako uspešen v obzorju 2020, ne sme biti zmanjšan, ker je to pravzaprav, ker so, ker je največ naših podjetij sodi ravno to kategorijo podjetij. Pomembno je načelo odličnosti, vendar odličnost se lahko razširi in mora vključiti več regij v programe. Moramo najti mehanizme za to, da bodo evalvacije ocenjevale projekte, ne pa zgolj centre, tako da ne bodo določene regije puščene ob strani. Moramo poskrbeti za to, da bodo se talenti vračali v tiste regije, odkudr so odšli zaradi ekonomskih težav. In moramo torej ohranjati odličnost v vseh regijah in moramo imeti dodatne kazalnike, s čimer bomo lahko še povečali odličnost. Kar zadeva konkretne grozde, po mnenju odbora Envi, eh, menim, da so dobro predstavljeni zdravje, podnebje. Govorite počasneje, pravi predsednica. v, torej, teme envije so zastopane, vendar je treba bolje odraziti temo zdravja, zlasti rak je treba bolj obravnavati, ne smemo pa pozabiti, da uh, je to razlog za smrtnost v Evropi številka ena. Zelo pomembno je zdravje in to se mora odraziti tudi v programu. Pomembno je tudi eh, obravnava eh, raka pri otrocih. Seveda pa ne smemo pozabiti to, da moramo izboljšati eh, tudi projekte na področju okolja in tako naprej. Kmetijstvo je sedaj soočeno z znižanjem sredstv na evropskem proračunu in če želimo imeti trajnostno kmetijstvo, potem se mora to tudi odražati pri njenem proračunu. Ni vse tehnologija, potrebujemo tudi vključevanje družboslovja, soočamo se številnimi družbenimi izzivi in sedaj bi nekaj povedala glede migracij. Pomembno je, pomembna je tudi znanstvena diplomacija, tudi to moramo bolje odraziti in potem vpliv. Navajeni smo, da merimo uspešnost projektov na ekonomski način, koliko novih delovnih mest je bilo in tako naprej. Vendar ne, moramo proučevati družbeni vpliv. Znanost mora dati odgovore na družbene izzive. Ne sme postaviti novih neenakošti. Zato moramo vedeti, kako bomo dosegali rezultate. Ne gre zgolj za sam rezultat, temveč. Uh, gre tudi za to, koliko koristi imajo tega državljani. Potem vprašanje spola. Tudi to moramo obravnavati pri presvojah vpliva. Potrebujemo posebne študije na področju spola in moramo izboljšati eh, vključenost žensk, moramo povečati odstotek ženskih raziskovalk in koordinatoric projektov. Gre za dober eh, program, dober predlog komisije, ki pa ga lahko še izboljšamo. In se zahvaljujem za mnenje gospoda Posoja, ker menim, da gre v pravo smer. In mislim, da bomo prišli do sporozuma. To je vse. Hvala. Uh, Hvala lepa. Naslednji dvig besedo, gospod Matthews. Hvala lepa. Res sem vesel znova biti tukaj, da sem znova tukaj v tem odboru. Najprej vam moram povedati, da EKR resnično uh, pozdravlja tukaj usmeritev predlogov komisije pri tej temi. Kot vedno pa bomo seveda sodili predloge potem, ali lahko dejansko uh, prispevajo k kakovosti izpitni zdanosti, ali bodo odprti pregledni in ali zagotavljajo prednosti za uložena sredstva za davkoplačevalce. Prav tako pa bomo želeli poskrbeti, da ta program ne podvaja nacionalnih prioritet pri financiranju, temveč da jih krepi tam, kjer lahko mednarodno sodelovanje pride do boljših rezultatov, kot pa delo v nacionalnih okvirih ali na regionalni ravni. Predlagali bomo tudi, da bi Evropski investicijski svet imel jasno dodano vrednost, evropsko vrednost in da bi dopolnjeval uh, ostale um, to vrstne odbore na drugih ravneh. Tukaj um, je seveda treba poskrbeti, da bodo prednosti čutili tudi najmanjši, uh, kot so MSP-ji, Kot eh, poslanec iz Združenega kraljestva se seveda zavedam, da bo Britanija že eh, izstopila iz eh, Evropske unije pred sklenitvijo novega večletnega finančnega okvira. Zato bi predlagal, da v tem predlogu postite odprto odprta vrata tudi za uh, morebitno nadaljno sodelovanje. Seveda je vse to v rokah uh, no, uh, pogajalcev, nihče ne ve, kakšen bo končni rezultat, ampak veliko ljudi v Britaniji si želi, da bi še lahko naprej sode, sodelovali v obzorju na kakršen koli način že, če pa ne, pa da bi vsaj poskrbeli za uh, mednarodno oziroma torej za sodelovanje med EU in, uh, in Veliko Britanijo, kakršno je bilo prisotno pred uh, članstvom uh, Eh, Združenega kraljestva v Evropsko unijo. Prav tako eh, želimo, da bi bil rezultat za končne uporabnike optimalen, tudi seveda s pomočjo nepovratnih sredstev. Seveda želimo doseči vrhunske rezultate, ki morajo biti uprit vseh evropskih državljanov. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vam. Naslednja gospa Riz. Hvala, gospa predsednica. Pridružujem se doktorju Bruslju glede vsega, kar je dejal, pa tudi uh, temu, kar je predlagala komisija. Prednostna vloga je jasna. Uh, moramo zagotoviti uh, kontinuiteto z obstoječim programom obzorja 2020, sedaj se bomo njegovem nasledniku, obzorja Evropa in ključnega pomena je, da imamo preglednost uh, glede našega dela, to je pomenilo tudi za naše znanstvenike, znanstveniki. znanstveniki morajo imeti torej, enaka merila za eh, raziskave in financiranje in vse to, kar je bilo v obzorju 2020 eh, uspešno, moramo ohraniti. Ta program je bil zelo uspešen, ker imamo sedaj veliko več takšnih mm, projektov. Torej, moramo delati s tem programom. Tu so se odločene. Eh, spremembe, ki so vedene, moramo zmanjšati upravno breme, to pravijo vsi znanstveniki, treba zmanjšati birokracijo, treba imeti bolj enostavne postopke, potrebujemo več eh, sinergije in ko koordinacije z drugimi programi Evropske unije, torej moramo povečati učinkovitost. Eh, ne le glede oblike, temveč tudi glede vsebine, kajte obzore Evropa mora uh, Eh, eh, financirati le tiste projekte, ki imajo veliko pliv in ki dajo na voljo široke rezultate. In eh, torej že v pogodbi mora to biti zapisano, torej v vsaki pogodbi z znanstveniki in moramo tudi povdariti uporabo teh izsledkov. In uh, moramo to leti do konca te loge, moramo spodbujati komercialno uporabo, dejansko uporabo evropskih inovacij. Uh, saj se razvije zato, da se z njimi odzovemo na današnje izzive. Imam v mislih, kot je dejal gospod Bozoj, eh, eh, omenjal uh, uh, gre za pro projekte na področju zdravja, trajnostnega razvoja in s tem v zvezi omenjal številne ploge sprememb in zelo pomembnega, zelo pomembno je to in tudi gospa Kabesoni omenjala vprašanje proračuna, manj kot 100 milijard evrov, 94 milijard evrov je bilo namenjen za prejšnji program in morali imeti več, vsaj 20 milijard več eh, in eh, predlog je Eh, predlagal, jim najprej predlagal 160 milijard, potem smo zmanjšali 120 milijardov, 120 eh, milijard, skratka, moramo v naše bloge sprememb unesti to, kar želimo glede tega in rada bi še izpostavila še nekaj, nekaj bolj tehničnega, če sem vas prav razumela, ko gre za vprašanje zdravja, bi to morali prenesti v področje digitalizacije, ali se ne bojite, da bo prišlo do nekakšne eh, eh, razvodenitve področja zdravja, če bomo to vključili med digitalizacijo, ker gre pri digitalizaciji vendar za širše področje. Hvala. Bi še kdo želel besedo na to temo? Ne. To pomeni, da dajem besedo gospodu Mateji iz komisije. Hvala lepa, gospa predsednica in hvala lepa vsem eh, poslancem, ki ste predstavili svoje mnenje. Hvala lepa tudi za široko podporo programu Obzor Evropa, kar toplo pozdravljamo. Gospod Busoj, eh, veliko krat sva se zelo koristno pogovarjala in mislim, da sva s tem uspela razjasniti mnoge vidike. Torej, če dovolite, bi vas kratko popeljal, torej v treh ali štirih minutah, skozi to, kako mi vidimo določene predlagane predloge sprememb. Začnimo z eh, nekaj splošnimi točkami, potem pa bomo bolj konkretneje spregovorili o določenih vodnih izjavah ali členih. Nekaj splošnega, torej splošni komentar zadeva to, da vsi predlogi sprememb, ki so splošne narave, ki govorijo o delegiranih aktih, proračunu in tako naprej, vsi vemo, kako te stvari tečejo in vemo, da je to pravzaprav odločeno v končnem delu uh, pogo, pogajanj. Seveda smo vzeli na znanje vaš interes za višji proračun, vendar pa je to nekaj, o čemer se bo odločalo v končni fazi pogovorov med ustanovami. Tako da zdaj ne bi želel eh, tega komentirati. Nekateri predlogi sprememb. Uh, bi pravzaprav lahko bili obravnavani eh, na tehničnih pogovorjih, tako da morda danes popovdne, kjer je tak sestanek že predviden. Včasih vidim, da prihaja do nekih eh, ponovitev, ist, različni predlogi sprememb govorijo o istem uh, konceptu, trajnost. Ja, seveda v veliki meri pozdravljamo večjo preglednost, vendar pa predlagamo, da se to ne ponavlja tako pogosto, kajti potem se namen razvodeni. Včasih je stvar tudi nekoliko preveč preskriptivna, normativna in preveč podrobna. Več stvari bi dejansko lahko vključili v proces strateškega načrtovanja, ki ga predvidevamo v kasnejši fazi. Seveda je več zelo dobrih zamisli in izjav, ki so vključene v predloge sprememb, ampak tu in tam segajo prek področja oziroma področja uporabe, ki ga lahko zajema ta program. Torej razumemo namen in Vemo, da, ti, eh, da bi to vrstne komentarje lažje bilo vključiti v vodne izjave, vendar v člene težko. In potem eh, včasih eh, prihaja tudi do vrednostnih sod, ki bi lahko imele neko negativno noto in temu se seveda gre izogibati še zlasti. Imam tukaj v mislih. Um, živilsko politiko, politiko na področju zdravja. Ampak uh, zdaj nekaj več, uh, nekaj več konkretnih uh, komentarjev v delu uvodnih izjav, kot vidite v programu. Pozdravljamo to, da se povdarja vidik trajnostnega razvoja, torej to podpiramo. Komisija bo pripravila tudi dokument o razmisleku konec leta uh, pod pokroviteljstvom gospoda Timrmansa. Odprti dostop. To je vključeno v več predlogov sprememb. Predlagamo pa, da ne bi opredelitev odprtega eh, dostopa preveč omejevali, kajti to je povezano tudi z protokoli programske opreme in tako naprej. Tako da naše priporočilo tukaj že obstaja in želeli bi ostati skladni z njim. Potem pri členih. Ne, pravzaprav še pri uvodnih izjavah. Uh, Eh, naj povem, da tudi pozdravljamo, da se izpostavlja pomen družbenih potreb in tudi vključevanje deležnikov. To je vsekakor bistvenega pomena. To je ena temeljnih eh, sestavin programa in zasnove um, obzorja Evropa. Pri sedmem eh, členu, enajsti amandma, tukaj se omenjajo misije, to je seveda eden glavnih novih elementov obzorja Evropa. Uh, Um, pravzaprav smo sedaj v fazi raziskovanja, kajti imamo zelo veliko zanimivih uh, zamisli. Tudi gospod Buzo je predlagal neke zanimive uh, zamisli in sedaj moramo raziskati, na katerih področjih bi to vrstne misije lahko potekale. Seveda moramo tukaj postaviti prioritete in to se bo verjetno zgodilo nekoliko kasneje v razpravi, seveda, ki mora vključevati deležnike, Evropski parlament in države članice. Potem, v zvezi z IPR, tukaj imamo 17., 18., 19. predlog sprememb. Eh, program obzorja Evropa vključuje več eh, prožnosti, kot eh, je bilo na voljo v programu obzorja 2020. Ne izključujemo možnosti, da bi sodelujoči pravzaprav sklenili dogovor eh, glede sodelovanja pri rezultatih, stvar je v teku, prav tako pa lahko opredelimo razumne pogoje za sodelovanje nekaterih subjektov, tako da bi morda nekateri amantmaji oziroma predlogi sprememb bili tukaj nepotrebni. Potem je tukaj še pojem časovnih rokov, tukaj potrebujemo neko prožnost, ampak vsekakor je pa treba poskrbeti, da se pri to vrstnih dogovorih stvari sklenejo eh, pravočasno. Potem 24. predlog spremembe, tukaj sem eh, omenjal negativno noto, predlog sprememb daje otis, da trenutni od dogovor niso ustrezni, varni ali učinkoviti. Mislim, da to vsekakor ni bil eh, namen poročevalca, da se to tako razume. Potem gospa Ris je tudi povedala nekaj zelo pomembnega, namreč eh, to je tudi nekaj, kar nas skrbi in povedala, sicer to, da bi se digitalne teme prestva, prestavile v tretji grost. Tukaj vidimo, da se tretji uh, sklop, ki je strateško orodje in prvi uh, grost oziroma sklop, ki je namenjen zdravju, prepletata, kajti v tretjem sklopu želimo razvijati tehnologije in platforme, uh, za splošni namen, vendar pa je bistveno, da pri vsakem od uh, teh grozdov obdržimo določene ločene uh, elemente, kajti tukaj, ko govorimo o razvoju platform, moramo te seveda integrirati, optimizirati njihovo uporabo in to je zelo specifično za neko določeno področje. Tukaj imamo seveda v mislih te uh, inovacije, ki naj bi koristile bolnikom. Tako da želeli bi to kljub samo obdržati v prvem grozdu. Potem 28. predlog spremembe pa o partnerstvu. Tukaj bi želeli povdariti, kako pomembno je potrditi oziroma ob, okrepiti zaveze udeležencev s tem, da input dajo na voljo v gotovini. Kajti veliko krat vidimo, da so prispevki v naravi nekaj, kar s, eh, potem ljudi ne eh, spodbudi k spremembam. Če pa so prispevki finančni, potem je udeležba in sodelovanje močnejše. Pri konkretnem programu bi preskočil na nekatere elemente. Včasih smo tehnično preveč podrobni. Naprimer, predlog spremembe 8, tukaj se govori o naravnih rešitvah, na področju morskega okolja in tukaj se govori zelo na podroben način. Morda se o tem lahko na tehnični seji pogovorimo o tem in to predstavimo v fazo strateškega načrta. Pozdravljamo tudi sklicevanje na krožno gospodarstvo, ki je širša tema in zelo dobro je, da to izpostavljate. Enajsti predlog sprememb govori o donosnosti naložbe za državljane tukaj imamo pravzaprav kar več določb, še zlasti, kar zadeva načrte za izkoriščanje in razširjanje rezultatov. Eh, kot vidite, je to zapisano v enem od členov, šest odstavek tega člena in tam menim, da je na voljo kar dovolj možnosti. Potem vidik, ki je vedno občutljiv, zadeva 18. predlog spremembe. Uh, Tukaj imamo določene bolezni, poimenovali smo tukaj rak, seveda vemo, kako pomembna je ta bolezen za družbo, ampak če bomo sedaj posebej navajali zgolj to bolezen, zna biti kontraproduktivno, kajti običajno tukaj uporabljamo pojem neprenosljivih bolezni, ki vključujejo seveda rak in to je tudi, ali pa recimo redke bolezni. Tako da bi tukaj predlagali, da bi vključili nekoliko splošnejši termin. In pa še predlog spremembe 23, tukaj gre za izredno sklicevanje na Svetovno zdravstveno organizacijo ni dobra zakonodajna praksa, da se vključuje poimensko druge organizacije, nad katerimi nimamo nadzora, kajti če bi se, seznam pri Svetovni zdravstveni organizaciji spremenil, potem mi ne bi imeli nobenega vzvoda in bi bili ujetniki tega, tako da predlagamo, da bi se temu izognili. In če sklenem, tudi nekaj bolj specifičnega in zadeva predlog spremembe 48. Tukaj omenjate raziskave na Arktiki. Pravzaprav bo se o tem govorilo znotraj sklopa 4. Arktika je v krizi, to vemo, vendar pa je to povezano tudi z razpravo o podnebnih spremembah. Zato menimo, da bi bilo primerneje o tem govoriti v tem kontekstu. Torej, res zelo veliko dobrih zamisli um, poročevalcev in ostalih poslancev in na tej podlagi bomo vsekakor pripravili še boljši uh, program in vsekakor se veselimo nadaljnih razprav. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Busoj, beseda je znova vaša. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so spregovorili, prav tako pa tudi predstavniku Evropske komisije. Znova bi se zahvalil gospe Kabethon za njene pozitivne poglede, pa tudi za predloge, ki jih je podala. Torej, počakal bom na pisne predloge sprememb in zelo pomembno je potrditi, da je le mali del uh, upravičenih projektov prejel financiranje v okviru obzorja 2020. Torej, vsekakor moramo biti bolj učinkoviti pri tem delu. Gospod Matthews, vsekakor je zelo pomembno, da se nacionalne prioritete ne podvajajo. Kar zadeva Združeno kraljestvo, pa je seveda to nekaj, na na kar bomo morali počakati. Videli bomo, ali bo Združeno kraljestvo lahko ostalo v programu ali ne, kajti ne, ni to odvisno zgolj od poslanca Evropskega parlamenta. Um, torej, ali lahko Združeno kraljestvo sodeluje pri raziskavah in je deležno tudi finančnih uh, koristi. Jasne, se sami treba zmanjšati upravno breme. Kompleksnost administrativnih vprašanj je ovira in to moramo odstraniti. Omenili ste tudi proračun. Ravno zato sem predlagal prenos Tools, Technologies and Digital Solutions, solutions iz Grozda 11 v Groz zdravje, zato da bi povečali proračun za zdravje in vsi se strinjamo s tem, da proračun ni dovolj velik. Predlagam dve rešitvi. Prva rešitev je, da bi povečali financiranje grožda, potem moramo tudi povečati financiranje programa. To ne bo enostavno in to ne bo odločitev našega odbora, seveda. O tem se moramo pogovoriti tudi z Evropsko komisijo, ker gre za veliko povečanje in potem mora črtati druge programe zaradi tega. Druga rešitev pa je, da imamo več prostora za misije, uh, za projekte na področju zdravja in prenesti projekte zdravja, ki so povezani z digitalnimi rešitvami, v drug grost. Tako da imamo še nekoliko več sredstev za popolnoma zdravstvene projekte. Morda se lahko o tem pogovarjamo, če je to pravi pristop, če bomo s tem povečali učinkovitost teh programov. Če sklenem bil sem v stiku z Evropsko komisijo, znova se jim lepo zahvaljujem za vse tehnične informacije, ki so nam jih posredovali. Danes bomo torej imeli tehnično srečanje, ostali bomo v stiku in se bomo sestajali po potrebi. Eh, vzel sem na znanje nekatere komentarje, eh, ki so bili povsem na mesto in morda imate prav, nekateri predlogi sprememb so preveč podrobni in strinjam se tudi eh, s tem, da morda ni smiselno, da prav ime poimenovanja Svetovne zdravstvene organizacije vključujemo v zakonodajne besedilo kljub temu pa bom ustrajal pri izrecnem sklicevanju in omembi uh, raka in raka pri otrocih, kajti menim, da je to dober predlog za prvo misijo. Mislim pa, da lahko zapišemo to kot določbo kud možno, razumem, da bo se treba povezati z vsemi oziroma posvetovati z vsemi deležniki, ampak če ne bomo tukaj preveč uh, konkretni zaradi tega, ker to ne bi bilo mogoče v zakonodajnem besedilu, če, če je, je tako, bomo o določenih predlogih eh, razpravljali v Evropskih parlamentih, potem pa v Evropskem parlamentu, potem pa bodo države članice o tem pogovarjale in to bi lahko bil dober signal za program. Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, hvala za to predstavitev in hvala za razpravo. Rok za predloge smo imeli 5. september, ti bomo glasovali na odboru 10. ali 11. oktobra. In se še žadna točka našem dnevnem redu. Celovita evropska industrijska politika o umetni inteligenci in robotiki. Pripravljamo mnenje in pripravljalec mnenja gospod Pijeka. Beseda je vaša, izvolite. Bardzo, pani Hvala lepa, gospa predsednica. E, dokument zadeva celo, celovito evropsko industrijsko politiko, vendar pa je težko izpustiti ogromen vidik zdravstva zunaj vprašan umetne inteligence. Umetna inteligenca bo povzročila revolucijo v tehnologiji, v gospodarstvu, v socialnem vedenju, dru, družbenem vedenju. Prišlo bo do velike etične revolucije, če hočete ta eh, resolucija ne zadeva le Evropske unije, temveč v svet. Že vemo, da Evropa eh, se mora pripraviti, mora pripraviti dokumente, ki bodo povedali, kako iti v iskanju rešitev, ko gre za izvajanje umetne inteligence, recimo v zdravstvu, v medicinski tehnologiji, v zdravstvenih programih. Ali pa celo recimo, ko gre za razvoj novih zdravil in tako naprej. Vsi vemo, da robotika in umetna inteligenca se lahko uporabljata in se uporabljata pri visoko natančni kirurgiji in da je to zelo dobra tehnologija. Seveda, razvijamo tu nove perspektive. Smo tudi starajoča se družba in zato je tudi pomembno vprašanje skrbi za starejše skrbi za tiste, ki niso zmožni skrbeti za sebe. Potem tiste, ki, so, ki ne morejo skrbeti zase zaradi invalidnosti, zaradi starosti in tako naprej. In tu bodo roboti zelo pomembni tehnološko in etično gledano. Sedaj se soočamo s tem, kako lahko urejamo avtonomnega robota, ki skrbi za invalida. Nekoč je to bil odnos pacijent, zdravnik, medicinska sestra, sedaj pa imamo nove odnose. Ali bodo imeli roboti empatijo in razumevanje ali pa bodo povsem brez tega. In za pacijente je to zelo pomembno. Torej, moramo ukrepati. Ukrepanje je po našem mnenju to, da pozovemo komisijo, da pripravi načrt, vendar ne le za danes, temveč tudi za prihodnost. Vse zadeve na področju raziskav umetne inteligence se odvijajo zelo hitro. Imamo že avtonomne avtomobile, ki vozijo na naših cestah. Imamo že uh, testiranja javnega komuniciranja brez človeškega ukrepanja in to upravlja specifična umetna inteligenca. Torej, moramo stalno spremljati te procese. Dinamika razvoja umetne inteligence in robotike je nekaj, kar bo vplivalo na pravne postopke. Nedavno smo sprejeli dokument, uredbo o medicinskih pripomočkih ali je robot, ki se uporablja v medicini, ali robotska naprava, ki nadomešča medicinsko sestro, je to medicinski pripomoček ali kaj več od tega? To so zelo nove uredbe in nisem prepričan, če, če, so, če niso že sedaj morda zastarele, glede na izzive, s katerimi se soočamo. In moramo pripraviti oziroma oblikovati strokovne skupine in moramo spodbujati določeno ukrepanje. In moramo seveda vse skupaj tudi nadzirati in upoštevati uh, vključene strani. Pa se Tu moramo vključiti vse različne vrste poklicov, uh, raziskovalce in tako naprej, vendar moramo vključiti tudi naše državljane. Prav tako pa mora imeti tudi finančni okvir za to. Zato, da ta program zlasti za medicino ne bo izvajan na kaotičen način. Prav tako so tu pomembna pravna vprašanja. Če spremljate medije, vidite, da prihaja do tožb zoper zdravnike zaradi napak. Kaj pa, če robot skrbi za invalida, kako ali bo kaznovan, kdo bo odgovoren, to so izzivi, s katerimi se moramo soočiti. Torej, to je le začetek, to je le začeten znak, s katerim želimo povedati komisiji, kaj mora upoštevati, ko bo pripravljala svoj celovit načrt. In še nekaj. Prišlo do napake v odstavku 2, to je napaka v prevodu. In ta napaka bo odpravljena, zato da bo besedilo bolj jasno. To bo torej prav spremem besedni poročevalca. Hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Mikolasik, izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, dragi kolegi. Eh, hvala gospodu Pjehi za zelo dobro mnenje o tej temi. To je eksponentno pomembna tema to temo moramo obravnavati čim bolj celovito, zato da se so, soočimo z vedno večjo prisotnostjo tehnologije, umetne inteligence v naši življenji. Mi smo odgovorni za to, da, damo, eh, da imamo do, dobro zakonodajo, ki vključuje dobro upravljanje in moramo vključiti vse deležnike in državljane. Živo se spomnim eh, študijskega obiska neke bolnišnice v Alstu eh, v Belgiji pred nekaj leti, kjer smo z drugimi kolegi lahko občudovali izjemno tehnološko dovršenost dela robota Da Vinci med operacijo. Robota je opravljal kirurg in ta robot je lahko Eh, delal bolj natančno, kot če bi eh, ravnali, eh, če bi imeli klasičen pristop. Torej, to se lahko upravlja v odločenih operacijah, ne pa vseh. In tehnološki napredek je seveda izjemen. V tem mnenju piše, da umetna inteligenca in robotika imata izjemen potencial, zlasti na področju zdravstva, In to je seveda za vse nas najbolj dragoceno. In to je pomembno tudi za vprašanje okolja, pomembno tudi vprašanje varne hrane, pomembna je tudi analiza podatkov strani umetne inteligence v povezavi z znanjem. Vse to lahko izboljša učinkovitost zdravstvenih sistemov, lahko izboljša okolje okoljsko eh, zašč, varovanje okolja in varovanje eh, zdrave hrane. Aprila je komisija predstavila Evropski pristop za spodbujanje nalož skupaj z etičnimi smernicami. In menim, da moramo imeti eh, zavezništvo za umetno inteligenco na ravni Evrope in moramo spostaviti etične smernice do konca tega leta na osnovi Evropske listine o temeljih pravic in na osnovi Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah. Kot je bilo napisano v zadnji izjavi eh, Evropske skupine za etiko glede robotike, in avtonomne sisteme. In gre za nekaj, kar je eh, res treba eh, nadzirati. Moramo zagotoviti več odgovornosti prometne inteligenci in moramo imeti več nadzora pri avtonomnih tehnologijah, ki bi eh, lahko vplivali na svet brez neposrednega nadzora ljudi. In to lahko škoduje ali pa koristi ljudem. V skladu s to izjavo pozivam uh, naš odbor, da uh, se zauzemamo za etičen pristop uh, pri tej temi. Tako da bomo upoštevali pravno državo, demokracijo, varnost, eh, varovanje podatkov, zasebnost in eh, trajnostni razvoj. Naj še prav posebej izpostavim podatek, ki je posebej eh, zaskrbljujoč glede avtonomnih robotov. Imeli smo razprave tudi tu v Evropskem parlamentu in v teh razpravah se je igralo tem, da imeli poseben eh, pravni status za avtonomne robote. Dragi kolegi, mi smo prvi, ki moramo reči, da je robot vedno je in vedno bo zgolj predmet. Torej, odgovornost je v rokah eh, uporabnika ali proizvajalca tega robota. Ne smemo uh, pasti v nekašno past, uh, katero, uh, v kateri bi potem ljudi ločilo tehnologije. Mislim, da bomo skupaj pripravili dobro osnovo za etično zakonodajo glede uh, robotike. Veselim se nadaljnega sodelovanja na tem dosjeju in da bomo pripravili dobre in konstruktivne predloge sprememb za ta osnutek mnenja. Hvala. Hvala. Gospod Gentile, izvolite. Grazie. Hvala, gospa predsednica. Na kratko. Ne bom ponavljala te, kar smo že slišali, tudi glede kakovosti besedila, s tem se seveda strinjam. Uh, rada bi povedala, da se moramo zavedati, kako pomembna je ta tema in preko tega mnenja moramo povedati komisiji, kaj, kaj mi menimo o tem, prav tako je tudi pomembno mnenje državljanov držav članic. Pač nove tehnologije lahko res eh, vplivajo na naše odzive, ko gre za vprašanje zdravstva in tako naprej. In moramo vedeti, kako bomo odprli nov prostor za usklajenost in trajnost sistemov, zdravstvenih nacionalnih sistemov. Torej, tu gre za neko novo fazo, v kateri bomo imeli eksponentno rast številk. In seveda, pomembno, je to, da ne smemo uh, pozabiti na pomen tehnoloških inovacij za zdravstvo. Gre za velike stroške in imamo veliko starejših ljudi, ki imajo kronične bolezni, ki potrebujejo zdravstvo in danes smo priča Eh, temu v vseh državah članicah in tehnološke inovacije so pomembne, vendar moramo, to, moramo pametno ravnati. Kaj želim povedati? Ne moremo vsega prepustiti tehnologiji, ne da bi pri tem ohranili in zavarovali eh, naših eh, ciljev, naših vrednot. Torej, moramo vedno imeti človeški pristop. To mora biti omejitev. Torej, skupaj z drugimi institucijami, pa tudi s podporo podjetij, ki seveda imajo veliko uh, motivacij za delo v tem sektorju, ne smemo pozabiti, da v tem sektorju lahko uh, damo, lahko tudi seveda uh, vplivamo, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, ko gre za zbiranje podatkov v zdravstvu. Torej, gre za vprašanje eh, skrbi glede na popraševanje. Recimo, ko razmišljamo o cepivih, o tem, kako se zbirajo podatke, kako lahko nam pomaga zbiranje podatkov pri političnih izbirah, pri praksah eh, cepljenja, recimo, ko gre za starejše uh, osebe in tako naprej. In potem seveda imamo tudi mislih eh, ljudi, ki, so, ki živijo na, ki so odrinjeni na rob družbe. Torej, eh, zelo pomembno je tudi vprašanje stroškov in eh, pomembne so tehnološke inovacije na področju umetne inteligence, ko gre za preprečevanje eh, napak pri terapijah, pri zdravljenju kroničnih bolezni. Pomemben je seveda vpliv na javne finance, na okolje, na uh, tega, kaj počnemo z zavrženimi zdravili in tako naprej. Pomembno je, kako uh, recimo tako lahko zajamčimo večjo kakovo življenja državljanem Evropske unije in vedno več bo tistih, ki bodo starejši od 65 let in bodo to potrebovali. Hvala. Hvala ste pa gospod Ek. Danke, frau Vorsitzende. Hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, umetna inteligenca in roboti brez doma pomenijo spremembe v prihodnosti na mnogih področjih, od eh, zdravstva do izobraževanja, do eh, gradbenega sektora in tako naprej. Celo našo etiko, naš eh, etični način razmišljanja bo umetna inteligenca spremenila. To je lahko dobro za človeka, ampak samo, če bomo odgovorno ravnali s temi novimi tehnologijami. Umetna inteligenca in roboti bodo pa vsekakor povzročili tudi kolateralno škodo. Negativne posledice, ki so žal neizogibne, so torej nekaj, kar je treba zmanjšati na minimum z odgovorno politiko. Če hočemo, da bodo nove tehnološke rešitve uspele, bo treba nad njimi uveljavljati politični nadzor. Mislim, da bomo le na ta način izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca. Gre za preprečevanje eh, napačnih informacij, napačnih eh, novic v medijih, ki vse bolj vplivajo na zasebno sfero človeka in na ta način se povečujejo eh, razlike med eh, različnimi deli sveta, med bogatimi in revnimi. Strogo urejanje tega področja je edini način, da se izognemo kolateralni škodi, ki bi jih nove tehnologije povzročile. Kajti, Vse možnosti umetne inteligence danes še ne razumemo. Se pa veselim sodelovanja s kolegicami in kolegi v zvezi z to zelo zanimivo temo, čeprav običajno temu ne namenjamo neke posebne vloge v eh, delu našega odbora. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zvinjo, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je to ključna tema za delo našega parlamenta. Kajti mi smo predstavniki evropskih državljanov in to njih zelo zadeva priča smo digitalni revoluciji in moramo jo imeti pod kontrolo, tako da bomo pomagali ljudem in zdravje je ključna tema, ki se to lahko zgodi. To je tudi priložnost za nas, za to, da bomo zagotovili večjo konvergenco v Evropi. Zato, da se bojimo proti neenakosti, neenakosti med regijami in da bomo dosegli digitalno gospodarstvo, model, ki bo odražal naše evropske vrednote, naše skupne vrednostne vrednote in prednostne naloge. Uh, tu je seveda veliko etičnih, moralnih vidikov, ki ste jih že omenjali. Želel sem spregovoriti zato, ker sem poročevalec v senci za program Digitalna Evropa to je točka, tu gre za 9,2 milijard, ki sta rezervirani za to področje in 2,5 milijardi sta rezervirani za umetno inteligenco. To je zres pomembno za Evropo, za naše državljane, da moramo biti zelo osredotočeni in moramo delati zelo učinkovito. In pomembno je, da vključimo to pobudo v program Digitalne Evrope in potrebujemo dodatne sredstva. In obzorje Evropa lahko da na voljo ta sredstva tako, da lahko uporabimo uh, to področje za odpravljanje naših težav. Kdo? Ne, potem pa gospod Hekila. Hvala lepa. Ime mi je Jo Hekla in sem vodja oddelka za robotiko in umetno inteligenco pri Evropski komisiji. Hvala odboru in parlamentu za to mnenje, za osnutek tega mnenja, kajti izpostavlja nekatere zelo pomembne točke in obravnava teme, ki se nam v komisiji zdijo pomembne in ki jih je treba resno obravnavati. Veliko točk v tem osnutku je v skladu s tem, kako razmišljamo pri komisiji in smo tudi izrazili v sporočilu o umetni inteligenci, ki smo ga objavili 25. aprila letos. Naj omenim eh, povečanje sredstev za te tehnologije, to je pomembno, to smo že slišali, to, sto, to so že omenjali govorniki pred mano. Tu gre za tehnologijo prihodnosti, ki bo bistveno vplivala na naše življenja, na naše delo. To je pomembno, pomembno tudi obravnavati pravno vprašanje, etično vprašanje in vprašanje, kako uporabljamo to tehnologijo, kakšne so vplivi in tako naprej. Eh, ključno za pristop komisije, kot smo ga tudi predstavili, je to, da imamo celovit pristop, da imamo evropski pristop ki je drugačen od tega, kar se dogaja recimo v Aziji ali v ZDA. Ključnega pomena je razumeti, da je v Evropi drugače to, da zelo resno imamo tudi netehnološke vidike. Ta pobuda, ki smo jo začeli, torej ni, nima zgolj tehnoloških komponent, temveč ima tudi dva netehnološka stebra torej osredotočamo se na to, kako se bomo pripravili na družbeno-ekonomske spremembe zaradi tehnologije, pa tudi kakšni so pravni in etični vidiki glede teh tehnologij. Želimo imeti močan ekosistem umetne inteligence v Evropi, pomemben je tehnološki vidik, obravnavamo to v trenutnem času trenutno vljane programe obzorje 2020, pa tudi uh, v prihodnjem obzorje Evropa, torej tudi v prihodnjem večletnem finančnem okviru, torej tudi tu upoštevamo ta pristop, da imamo močan evropski ekosistem in imamo torej m, mm, konkretne ukrepe glede umetne inteligence, pripravljamo predloge, pa tudi glede nadaljnih testiranj in glede določenih algoritmov in tako naprej. Torej, eh, to gre vse v tej smeri, da bi zagotovili, da imamo evropski ekosistem umetne inteligence, ki je močan. Hkrati pa je zelo pomembno, da spremljamo razvoj teh tehnologij in da to upoštevamo. Uh, in da upoštevamo obstoječo zakonodajo, da vidimo, ali je obstoječa zakonodaja primerna za to tehnologijo ali pa jo treba revidirati. Torej, s tem pristopom želimo spremljati tehnologijo in zagotoviti, da mi razumemo, kako se razvija in da vidimo, ali potrebujemo kakšne spremembe v zakonodaji. Torej, mi si želimo imeti pristop glede umetne inteligence, ki bo koristil družbi kot celoti. To je pač evropska značilnost. Imamo zelo konkretne ukrepe in dejavnosti, ki že potekajo v tej smeri, zlasti, ko gre za etiko in pravne vidike. Imamo skupino na visoki ravni, katere naloge je, da doseže uh, po eni strani etične smernice in po drugi strani, da pripravi priporočile glede politike in naložb v zvezi z umetno inteligenco. In prvi osnutek bo na voljo ob koncu leta in drugo leto pa dokončna različica. In ta eh, skupina vključuje številne deležnike, imamo 52 članov iz eh, akademskih krogov, nevladnih organizacij in tako naprej. Skratka, različni interesi so zelo dobro zastopani v tej eh, strokovni skupini na visoki ravni in ta strokovna skupina prav tako sodeluje z zavezništvom za umetno inteligenco. To je širok forum, spletni forum, kjer potekajo razprave o, o, o umetni inteligenci. Ta forum ima 1300 članov, vsakdo se lahko pridruži temu forumu in se pogovarja o umetni inteligenci in tudi te razprave bodo prispevale delu skupine visoki ravni. Potem vprašanje odgovornosti, vprašanje pravne odgovornosti, imamo tudi strokovno skupino za vprašanje odgovornosti. In en, en od ukrepov, ki ga bomo sprejeli, je to, da bomo imeli uh, celovitejše poročilo uh, glede izzivov, uh, glede odgovornosti in glede te tehnologije in to bo pripravljeno prihodnje leto. Torej, to so nekateri konkretni ukrepi, ki gredo v smeri tega, da imamo evropski pristop glede umetne inteligence in pomisleki, ki smo jih slišali, zelo jasno odražajo stališča, ki jih imamo tudi pri nas v komisiji in ki smo jih upoštevali pri oblikovanju našega sporočila obstaja jasno popraševanje eh, po odgovornem pristopu k umetni inteligenci in temu, s tem se soočamo pri svojem delu, pa tudi v mednarodnem kontekstu vidimo, da obstaja velika zahteva strani ne le državljanov, temveč tudi podjetij, da mora imeti takšen pristop, torej pristop, ki takšne pomisleke resno obravnava, ki upošteva človeške vidike, ki upošteva tveganja glede, te, te, te, tveganja glede, te, glede te tehnologije in hkrati seveda ne smemo spregledati priložnosti, ki so na voljo. Torej, eh, če imamo zaupanje, bo to gotovo vsem koristilo in bo tudi um omogočilo evropejcem, da bi imeli čim več koristi od tehnologij dolgoročno. Naj povem samo eno stvar, s katero bi zaključil in sicer torej države članice so tudi vključene, imeli bomo koordinirano čas skupaj državami članicami. Vse države članice v točki 5 se govori o izjavi, ki je bila pripravljena in podpisana najprej strani 24 teh držav članic, na, eh, sedaj pa so se tem pridružile še vse ostale, poleg Norveške. E, torej imamo zelo široko podporo držav članic za te tehnologije. In še nekaj, eh, seveda zdravje je zelo pomembno, področje uprave za to tehnologijo, tu imamo veliko upanja in Ravno tu moramo zelo resno obravnavati etične in pravne pomisleke. No, uh, hvala še, gospod Pjeka. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo nakratko, hvala vsem kolegom za njihove komentarje. Razumem, da je to kratko mnenje, pač takšno je, tak je postopek. Hvala Evropski komisiji, da, je, da se zaveda potencijala umetne inteligence. In vemo, da umetna inteligenca vstopa na vsa področja našega življenja, vendar zdravstvo je najbolj intimno in zasebno področje, zato ravno tu potrebujemo največ varnosti. Tudi torej, to bo zelo pomembna tema kot državljan, kot poslanec Evropskega parlamenta. Eh, se eh, seveda vsega tega nekoliko bojim, kajti ko sem se sam sem odraščal v okolju, ki, ki je bilo vse vodeno strani ljudi, vendar zdaj se spremljam. Eh, spremeni. Upam, da ne bo prišlo do dehumanizacije v naši družbi, pa tudi v naših zdravstvenih sistemih. Upam torej, da se to ne bo zgodilo. Hvala. Uh, Hvala vsem. Hvala za prispevek k razpravi. Rok založite bilo gospodin Pije 6. september, o tem bomo glasovali novembra. Hvala in dober tek. Naslednji sestanek pa bo v Strasburgu. 13. septembra.